Najprej bi vas prosila, da sprejmemo dnevni red in eh, gre tudi za izmenjavo eh, mnenja uh, Jan van der Rejka in, in uh, gospod van der Rejk, ki je tudi poročevalec. In to bo, se upravičujem, ne bomo. Ni, imamo. Uh, Eh, prevode, torej manjkajo prevodi v estonščini in litvanščini in bi rada, da bi sprejeli zapisnik komisije 3. in 4. maja in 2. in 3. junija, ali je kdo, ali ima kdo kakšno opombo, kdo proti, ima kakšne pripombe, ne, torej hvala lepa. Torej sedaj eh, prihajamo na izmenjavo mnen z gospodom på onkel Ax. Ki je ministrica za socialne zadeve in javno zdravje in tudi z gospo Laruel, ki pa je ministrica za kmetijstvo. in eh, za en eh, varstvo eh, prehrane in kmetijstvo. Ne vem, kako želite govoriti, mogoče gospa Onke Lengs bo ta prva. Torej bomo imeli nekaj tem, gospa ministrica, ki je tu tudi poročilo gospe Grosted, potem farmacevtski paket gospo, ma, gospe Makivenc in gospod eh, Fener in eh, tudi informacije o potrošnikih, kar nas je zelo zaskrbelo, poročilo leta, eh, o katerem, na, na podlagi, na, eh, za katerega smo veliko delali in zato vas pozorno poslušamo. Vi imate besedo. Hvala lepa, eh, gospa predsednica, gospe, gospodje, poslanci, poslanke. Mm, predse, belgijsko predsedovanje se je odločilo, da bo imelo prvo neformalni svet eh, o ravno varnosti. Eh, prehrano. Kar, torej, prejšnji teden smo uh, imeli to srečanje in bi vam rada nekaj, eh, povedala nekaj točk o tem razpravi, nekaj o problematiki raka. To ste veliko že govorili o tem in to je normalno vsako leto leto 3 milijone 200 tisoč novih evropejcev zbolijo za to boleznijo in stopna smrtnosti je še vedno zelo pomembna. O tem smo govorili in na ravni Evropske unije. Eh, so, smo že, so, so bile že predlagane določene dejavnosti in recimo partnerstvo proti, uh, proti raku, potem je nova eh, akcija, skupna akcija, ki jo uh, predlagajo tudi uh, vse skupaj vsi člani sveta torej stopi, eh, se pridružujejo temu, tej akciji, skupni akciji. Nekaterih ni bilo prisotnih takrat, vendar večina nas je bila tam prisotnih in skupaj s to skupno uh, akcijo v vseh uh, državah Evropske unije lahko imamo do, uh, načrt proboju proti raku in uh, lahko uh, tudi v, napredujemo z eh, raznimi um, akcijami, kot recimo v nekaterih predločjih, ko gre za, uh, uh, vrat, za raka vratu, mat, materničnega vratu. Eh, ena in ena, smo govorili tudi o tej pandemiji in tu je bil nek neformalni svet pod evr, š, francoskim eh, Eh, predsedovanjem bi že bilo, bi že bilo, bilo tako srečanje, neformalno srečanje in je pripravljal uh, boja Eh, pripravilo neke, virtu, neko virtualno pandemijo in to je bil, bila vaja, zelo zanimiva vaja in smo potem na žalost to lahko doživljali tudi nekaj mesecev, zadnjih mesecev v resnici. Belgija je bila tudi država, ki je spraševala, če ne bi morali veliko hitreje napredovati v, v nekem skupnem upravljanju um, pri. Um, pri nakupu eh, raznih zdravil. Od takrat smo živeli že direktno v pandemijo in v neformalnem svetu sem lahko ugotovila, da ni bilo več nasprotovanj, da bi skupaj delali na skupni platformi za za to, da bi se pogajali o eh, cepivih in komisija nam, nam bo tudi dala eh, predlog eh, nasle, prihodna jesen. O tem bomo lahko še razpravljali tudi malo kasneje. Prišlo je do, real, do problemov zaradi razdrobitev žrtve eh, pandemije gripe H1N1. Govorili smo to tudi v zdravstvenem odboru eh, in to je bilo, o tem bomo govorili decembra, eh, da bi videli, kako lahko v bistvu to mandat podaljšamo, kako lahko tem upravljamo. Torej nekaj teh točk, ki so pomembne za zakonodaje v zvezi z javnim zdravjem. Rada bi vam povedala, da bomo imeli šest konferenc na eh, visoki, na visoki ravni 20. oktobra o kroničnih eh, boleznih, druga začetku septembra o osebju, eh, zdravstvenim osebju. V vsaki državi članice, verjetno to veste, vi ste specialisti, poznamo probleme, težave ko, v zvezi s kakovostjo, s pomankanjem zdravstvenega osebja in podobno. Potem septembra, septembra bo tudi konferenca na visoki ravni o problemu prehranjevanja. 23 e, in 24. septembra tudi o solidarnosti na sektorju e, zdravil, v sektorju zdravil, tudi e, da bi lahko pacijenti uh, Eh, ki imajo eh, te, eh, te bolj redke bolezni, da bi lahko prišli do zdravil. In to solidarnost ima velik pomen tudi v ravni Evrope, potem tudi o demenciji, o Alzheimerju bomo imeli tudi srečanje, in kjer bo, bo poročilo komisije in zaključke sveta. In 1. in 2. oktobra 2010 o uh, živalih. In torej so vse te konference na, ravni, na visoki ravni in sedaj bi vam povedala nekaj o paketu, zakonodajnem paketu, najprej nekaj o farmacevskem eh, področju in bi se rada Evropskemu parlamentu zahvalila za to, da smo prišli do direktive o tem, na tem področju. Mislim, da je to zelo dobra zadeva, skupaj delujejo, eh, skupno delo je eh, bilo zelo pomembno, da smo nadaljevali na tem področju eh, farmacevskega paketa. Potem je druga zadeva direktive o zdravilih, eh, falsificiranih zdravilih. Eh, Eh, je zelo pomembno eh, besedilo. Sodelovala sem te, ta pomembna dela vašega odbora, še bomo na tem področju delali eh, in na različnih področjih in razlike bod, se bodo lahko upravljali uskladile oziroma zmanjšale, kar se tiče definicij, kar se tiče značilnosti, eh, varnosti zdravil, potem eh, primerjave paralelne in podobno. Eh, odprli ste novo področje, področje prodaje prek interneta. In je to tema, ki je zelo pomembna, kajti 60 odstotkov ki se prodaja prek eh, interneta, so neprava zdravila oziroma zdravila, ki so ponarejena. Eh, govorim o mm, enem pomembnem delu, ki ga ne smemo, eh, ne smemo pustiti ob strani. Gre za zelo problematično prodajo. Ko besedilo komisije je v tem delu eh, je bil že, je se pripravlja, potrebno je več časa, da lahko pridemo do eh, sporazuma, eh, političnega sporazuma na svetu v decembru mesecu na ravni v imenu belgijskega predsedstva in tudi svojih kolegov. Moram povedati, da bomo delali eh, močno in se zelo prizadevali, da pridemo čim prej do nekega zaključka, kajti vsakodnevno prihaja do žrtev takšnih zdravil. Potem eh, smo govorili tudi o zdravilih, eh, ki so na recept, eh, predvsem smo v neki posebni situaciji, kjer svet ni hotel slišati eh, nič o besedilu, o tekstu komisije, ki je na začetku eh, bil na proti, ki so bili na začetku proti njim, torej proti temu besedilu, kar se tiče neformalnega sveta, sem o tem govorila ponovno s kolegi in sem čutila, da, se neka od, ne, da so sedaj bolj odprti za uh, razpravo. Torej, uh, Eh, poskušali bomo dobiti, pridobiti sporazum. Eh, komisar Dali je bil prisoten in je tudi um, si zapisal oziroma je ugotovil, katere so tiste omejitve, da bo lahko besedilo tudi tako priredil, da bo, uh, da bo sprejemljivo. Komunikac, je bil, komunikacija je bila poslana tudi parlamentu in tako lahko poštevamo pri prednost, prioritete v, Evro, v parlamentu in tako, da bomo delovali na tem področju tudi v svetu. Gre za farmacevtski paket, potem je tu drugi, to gre za um, nego preko meja, torej čezmejno uh, zdravljenje. Veste, da smo potrebovali štiri predsedovanja in zaporedna zapo, uh, predsedovanja, da bi prišli do uh, političnega mm, sporazuma junija, pretek, uh, junija meseca. In vol, s pomočjo. Uh, Eh, volje strani parlamenta, seveda so še vedno pomembne razlike, vendar tudi jaz eh, si želim eh, delati skupaj s parlamentom in komisijo, da bi stališča približali. In videli smo, kako kako, kako uh, zelo, bo zelo težko priti do tega sporazuma, ker ti situacija ni uh, trenutno zelo naklonjena temu. Torej, naj bi se čim bolj odprli, uh, m, da bi. Uh, Se pravi, da bi bilo zdravstvena njega možna za vse uh, državljane, uh, za vse. Um države članice, to se pravi zagotoviti bi morale države članice financiranje zdravstven, zdravstvene nege za vse državljane gre za pomembno, uh, eh, zra, uh, eh, za pomembno finančno eh, podporo oziroma za pomembno temo, ki pa jo moramo še uskladiti. Imeli bomo še druga besedila, na katerih bomo morali delati informacijo ali po, uh, informiranje potrošnikov o prehrambenih uh, um, proizvodih. To je bilo tudi vaše. Um, poročilo pred tremi tedni, naj vam čestitam za to. Mm, v svet decembra bo pristopil k drugemu branju in gre v glavnem za pet eh, problematičnih točk, torej odgovornost, eh, kar se tiče etiketiranja, potem tudi etiketiranja o zvezi z izvorom, o tem se je tudi veliko razpravljalo v komisiji. Vsak vrstno, vsa, vsa vprašanja, ki so povezana z etiketiranjem alkoholnih pijač in potem nacionalne scheme in etiketiranje eh, prehrambenih artiklov. Potem je tu še vprašanje novel food. Eh, vi ste 7. julija mm, govorili o, ste imeli tudi stališče o eh, kloniranih živalih velika razlika med eh, stališči eh, komisije in Evropskega parlamenta. Eh, na ravni sveta mm, se moramo, moramo izoblikovati stališče in trenutno smo usmerjeni v usklajevanje in stališča so divergentna, vendar se zavedamo eni in drugi, da brez sporazuma bo komercializacija produkt proizvodov iz eh, kloniranih, eh, proizvodov kloniranih živali eh, bo, se bo razširila oziroma ta zadeva je že prisotna na trgu, torej je potrebno to vprašanje rešiti in bomo morali močno delati na, to, na tem področju, da bi prišli do sporazuma. To je, gospa predsednica in dragi kolegi, nekaj elementov, ki, o katerih bomo razpravljali naslednja naslednje tedne. Gospa ministrica, predsednica. Um, torej, hvala za te um, podatke, za te teme, uh, ki kažejo, da bo uh, delo zelo. Um, veliko in um, tudi pozicije stališča so nekatere eh, zelo trdna. Torej ta komisija za spravo bo imela veliko, odbor za spravo bo imel veliko dela. Sedaj bi mogoče dala besedo gospe ministrici Laruel eh, in potem, potem bomo uh, imeli razpravo za čas, ki ga imamo še na razpolagoh. Uh, Hvala, gospa predsednica, eh, gospe in gospodje, poslanci in poslanke. Naša, eh, naše predsedovanje, eh, naše predsedstvo poskuša v zvezi z sanitarnimi zdravstvenimi tveganji postaviti zelo trdno politiko. V tem nekaterih področjih je tudi um, koncentracija živinoreje in podobno zahteva zelo dobro politiko, zdravstveno politiko. In to politiko bomo še in prej imeli, uh, vodili še naprej in to po ocenah, ki naj bi bile spremljive za kmetijstvo. Eh, kmetijstvo. Po drugi strani imamo tu eh, še probleme, podnebne probleme, kriza, eh, prehrambna kriza, kriza hrane 2007 je kazala, na, ki je bilo pozročeno z strani podnebnih sprememb, kaže tudi na problem cen prehrane za živali in uh, Evropa je tudi uh, uva, uvaža uh, surovine m, mm, za proizvode, za uh, živalske proizvode. In govorili bomo o treh zadevah do, med našim predsedovanjem. Prvič je načrt EST 2 um, to se gre za BSE v obdobje 2010-2015. Takrat um, moram, bomo morali zelo biti pozorni, da ne bo uh, javno zdravstvo v nevarnosti. Um, in, uh, In moramo skupaj zelo hitro spostaviti določene ukrepe, tako in da bi imeli posebno uh, schemo tudi za to in zato bomo zelo pozorni na, pres, na evalvacijo komisije in da bo imeli poseben sistem ocenjevanju uh, tvegan v vsaki fazi. Morali bomo tudi, tudi olajšati razne postopke. Druga zadeva, se, druga zadeva se tiče strategije zdravja živali. O tem bo tudi govora na svetu 27. septembra. Uh, In tu tudi za, gre tudi za režim uh, zdravja uh, rastlin. O tem bo govoril tudi komisar Dali. In tretjič uh, je tudi. Uh, Torej, po našem predstavitvi vam bo govoril tudi komisar Dali in o, o tem, kaj o GSO. GSO e, to je tudi zelo tem, kompleksna tematika in zelo uh, občutljiva in eh, se tu je govora o kmetijstvu, o dovoljenjih in podobno. Eh, svet eh, kmetijstvo bo, ta, bo tudi sodeloval v teh razpravah in potrebno bo oceniti tudi, kakšna so tveganja na okolje, na javno zdravje in GSO imajo direktne, neposredne in posredne povezave z kmetijstvom. In zato bomo temu sledili zelo natančno in z velikim zanimanjem delu te vašega odbora komisar Dali je že, eh, imel, je že povedal predvsej eh, v zvezi s tem in vam bo še nekaj več. Eh. Druga zadeva je pa informacija o mm, svetu, o svetu ki se bo v Bruslu srečal 20. in 21. oktober in vaš odbor bo seveda povabljen. Gre za konferenco, ki govori o ulogi znanosti v prehrambeni politiki in eh, ali eh, znanost lahko eh, ima v rokah vso resnico, torej znanost in resnica, potem znanost in demokracija, ali naj se lahko odločajo samo strokovnjaki, znanstveniki in potem še na načela ehm, v bistvu načela pozornosti. To je bi bilo vse. Ne bom se nadaljevala z velikim zadovoljstvom. Bom odgovarjala tudi na vaše vprašanja. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, gospa ministrica, za to temo. Eh, kdo bi lahko zanikal pomen, ta pomen? to ni edina zadeva, ki jo moramo eh, upoštevati, seveda je pa zelo pomembna. Sedaj bi dala besedo našemu, kol, našim kolegom, torej dve do tri minute samo in to po pet eh, intervencij in potem bi začneli, začeli s François Bostet. Gledaj. Ja, Hvala, gospa predsednica. Bom, eh, moje vprašanje je namenjeno eh, ministrici, ki je odgovorna za zdravje. Povedali, nam, povedali ste nam nekaj o če, med, kar naj bi bilo narejeno med vašim predsedovanjem. Eh, in kot vi prav gotovo ne bili pres, eh, presenečeni, če kot eh, poročevalka z tega področja, eh, da ustrajam na tem, na tem da dejansko v, želim, da bi belgijsko predsedovanje um, upoštevalo se to, kajti da bi mi lahko imeli vse možnosti, da bi prišlo do političnega sporazuma med vašim predsedovanjem. Tako kot ste vi rekli, štiri zaporedna predsedovanja so bila potrebna in eh, da smo lahko med španskim predsedovanjem eh, prišli do nekega sporazuma. In sedaj imamo tu stališče sveta Um, ki ni, ne temeli na prvi branju uh, Evropskega parlamenta. To je nenavadna situacija in naša naloga bo, da najdemo uh, način, kako približati uh, stališče in kako najti, apsolutno potrebno najti rešitev. Eh, trenutno ima nekaj, ne, nekaj dvoumnosti o zvezi z uh, vračilom denarja, o potem razni zadev, kot so po, recimo zdravljenje preko, mejno, preko meja, um, čezmejno zdravljenje in podobno. In da bi potrebovali neke sistematične načela, ta direktiva ne ne, ne spodbuja zdravljenje, čezmejno zdravljenje, vendar bi morali nekaj storiti, da bi, bilo, da bi tu upoštevali še kakovost in tako naprej. Špansko predsed, predsedovanje je uspelo priti do nekega sporazuma in upam, da bo med belgijskim predsedovanjem prišlo do tega, da bomo nekako stališča približali, kajti pomembno je, da to rešimo. In seveda moramo eh, upoštevati tudi nacionalne kompetence, pristojnosti in potem ne gre za eh, to, da ne bi eh, spoštovali princip subsidijarnosti. Govorila sem o predhodnih dovolenjih, o povračili denarja, v zvezi z zdravljenjem, potem o eh, definiciji eh, zdravljenja in še veliko vprašanje, gospa ministrica. To, kar pričakujem od vas, je, da ste enako odločeni kot jaz, da bi prišli do eh, nekega predloga, do nekega sporazuma, ki bi bil sprejemljiv za Evropski parlament in potem za svet in da bi na končno našli rešitev. Govorili ste tudi v zvezi z ponarejanjem zdravil avtomobil. Tu sem tudi zelo skrbli, zaskrbljena. Tu eh, hodimo na, eh, na mestu, stopicamo na mestu in, in tu je, gre za kriminaliteto. To je tekst, ki se že zelo dolgo o njem razpravlja in zgubljamo zelo dragocene eh, čas. In bi povedala še o e, reviziji, o poklicnih kvalifikacijah, gre seveda za zdravje, torej da bi e, tu e, tudi pogledali, kakšne so tu izzivi, torej pomembni za zdravstveno var, varnost, za zdravstveno zavarovanje. Potem bi morali o tej temi se tudi zelo dobro poglobiti, razpravljati in tudi, da bi garantirali, da bi jamčili, omogočili najboljše zdravljenje za pacijente. Rada bi, da mi o teh treh točkah, ki sem jih tu predstavila, da mi poveste, kako ste vi angažirali ali, de, ali ste dejansko eh, želite, da prijete do konca zadeve in da najdete seveda uh, rešitev. Hvala, gospa Bilmot. Eh, hvala lepa, hvala Onkelix, program belgijskega predsedstva, kar zadeva priprava in koordinacija za nor novembrsko konferenco o nadzoru nad tobakom. Lahko nekaj več poveste o vašem splošnem stališču, še posebej, kar zadeva nezakonit promet. Vemo, kaj pomeni eh, to cene tobaka, višujejo to pozicijo. Boste podprli učinkovit sistem sledenja, prepoved internetne prodaje ali prodajo nadaljavo zaradi izogibanja davkom in ali je izjemno nizka stopnja trošarine na tobak nekaj, na kar boste pozorni med vašim predsedovanjem. In potem še nekaj obžalujem, da v Evropskem parlamentu nimamo posebne avtoritete na tem področju, zaradi tega še vedno nismo počistili lastne hiše. Saj poslanci stalno kršijo prepoved kajenja, kljub temu, da smo zgradili kadilni coš posebej za ta namen. To bi morali preveriti, kaj ti to ne, samo da ogroža osebe zaposleno v Evropskem parlamentu, sploh tistih zaposlenih v baro, temveč prepričuje našemu odboru, da de, učinkovito dela na prepričevanju kajenja in prepovedi tobaka. Hvala lepa. Hvala, madame Delvaux. Euh, Hvala lepa. Najprej, kar zadeva pandemijo gripe. Uh, gre za možnost tega, da bi na morebitno novo pandemijo odgovorili bolj koordinirano in bolj usklajeno. Res je, da bo komisija podala predloge tam nekje do jeseni eh, in naj bi imeli enoten javni trg za nabavo cepiv na ravni Evropske unije, treba je še odgovoriti na določena vprašanja, je pa tukaj še vprašanje e, skupnih zalog, tako da bi prosila za odgovor na to točno vprašanje. Drugo vprašanje pa zadeva direktivo o čezmeni zdravstveni oskrbi. E, imamo kompromis sveta, kar dela to direktivo. E, cilj, ki ga zasledujemo na podlagi predloga komisije, je, da se zagotovi Eh, jasnost in pravno gotovost glede storitev, ki jih ponujemo bolnikom. Ampak je pa res tudi, da se danes zdi, da je kompromisno besedilo, eh, besedilo, ki ne odgovarja na vse te pravne negotovosti. Zato vas tudi jaz sprašujem kot ministrico za zdravje in štanico eh, formacije sveta EPSKO, ali se vam zdi to besedilo smiselno potrditi z vidika zagotavljanja pravne gotovosti, pravne varnosti in predvsem v kakšno smer. No, še zadnja zadeva, glede katere bi vas pregovorila, govorili ste o raku, Jaz bi spregovorila še o drugem eh, vidiku in sicer AIDS in vemo, da je preventiva ključnega eh, pomena. Eh, vem, da se tukaj takoj pojavi vprašanje subsidijarnosti, ampak vendarle Evropa lahko poda nek eh, zagon v pravo smer in zanima me, ali belgijsko predsedstvo namerava države članice spodbujati k boljši koordinaciji in k boljšemu usmerjanju prizadevanj držav članic, kar zadeva eh, zgodnje odkrivanje obolelosti za AIDS-om, da bomo lahko na ta način bolje obvladovali to bolezen. Hvala lepa, Frederik Kris. Hvala, gospa predsednica, hvala tudi obima ministricama za njihove prispevke in tudi za vse vprašanja, ki so že bila izpostavljena in katerih ste se dotaknili včasih pač nekoliko bolj površno, ampak tako pač gre, drugače ne gre. Najprej hvala gospe Wilmot za njen prispevek, kajti zdaj, ker je ona to omenila, meni treba omenjati tobaka, popolnoma podpiram to, kar je ona omenila s tem v zvezi. Poleg tega pa naj morda tudi poudarim to, kar eh, je bilo rečeno. Junija smo tudi mi izglasovali zelo pomemben svežen direktivo in pa akcijski načrt za darovanje organov. To smo izglasovali junija. To se mi zdi zelo pomembno omeniti, gospe Unkelings. Gre torej za svežen, ki smo ga izglasovali, vendar ki ga bo sedaj potrebno čim prej tudi začeti izvajati. In eh, mislim, da na deset tisoč evropskih pacijentov, ki čaka na posreditev eh, organov, seveda pričakujejo, da bo prišlo do implementacije. Čim prej to se mi zdi tudi pomeno omeniti. Naj tu se tudi dotaknem tega, kar je menila gospod Dorvel, glede konferenci in ostalega, kar bo potekalo. Mislim, da se gospod Lepaž z menoj strinja. Bomo imeli dva seminarja o zelo med seboj povezanih vprašanjih, gre namreč za eh, neodvisno strokovnega znanja in pa tudi glede eh, obravnave, neobravnave ali slabe obravnave. Uh, pandemije, ki je PH1, na to se mi zdi ključno horizontalno vprašanje glede eh, tudi vseh ostalih horizontalnih vprašanj, ki jih tukaj obravnavamo. Govorili smo tudi o GSO-jih, eh, s nama bi omenila še drugo plat, namreč gre za nekoliko bolj splošno vprašanje o nanotehnologijah, tudi to je dokaj horizontalni horizontalno vprašanje, kar je delo pristojnosti in tako naprej. Gre za pomembno vprašanje, če ne drugega, tudi z strokovnega in eh, znanstvenega vidika, z finančnega vidika, ampak o nanotehnologiji smo glasovali v številnih direktivah in eh, uredbah. Eh, Dagmar je tukaj, tudi kar zdeva kozmetiko, smo zahtevali označevanje nanotehnologije. Tudi pri kloniranju smo o tem govorili, šlo je za kloniranje krav, pa ne le krav, tudi drugih zadev. Torej tudi tukaj se pojavlja to vprašanje. Prav tako sem pozorno prebrala program predsedstva, ti si mi, da to vprašanje se ne pojavlja in eh, se mi zdi zanimivo, da se to zdaj kar naenkrat tako pojavi na dnevnem redu, ampak vendarle predsedstvo sodeluje eh, tudi z Mačarsko na zelo koordiniran način. Sama menim, da če ni prepozno, bi bilo potrebno rešiti to vprašanje pomankanja razprave z državljani o nanotehnologiji, o GSO-jih, kajti prihaja predvsem do težave, da se eh, da predvsem vlada pomankanje poznavanja tega področja. Mm, zanima me, ali bo belgijsko predsedstvo skupaj z mačarskim predsedstvom kaj storilo za to, da se eh, lotimo tudi tega vprašanja. To se mi zdi ključnega pomena. Potem je pomembno tudi, da javnost, da evropsko javno mnenje opravi to razpravo. Eh, Nikola Sarkozy se je v Franciji v okviru panela za okolje tudi loti tega vprašanja in mislim, da ga moramo tudi mi na evropski ravni obravnavati. E, Hvala lepa, Žil Parnjo. Hvala lepa, gospa podpredsednica vlade, spoštovana prijateljica. Veliko čast mi je, da se lahko srečava tukaj v Evropskem parlamentu in dovolite mi, da vam zastavim nekaj vprašanj oziroma da podam nekaj pripomp, kar zadeva belgijsko predsedstvo eh, za prihodnih šest mesecev. Prej ste govorili o preventivnem ukrepanju proti raku. Imamo mnenje oziroma poročilo, ki smo ga eh, sprejeli, poročilo gospoda Peter Leta, poročilo na lastno pobudo. Zdi se nam zelo pomembno, da belgijsko predsedstvo zdaj spravi v tek izvajanje direktive na področju te tako pomembne politike za Evropsko unijo, da se na tej podlagi omogoči harmonizacija politike preventive v smislu boja proti raku. Potem gripa HNN1. Tu smo se kar borili znotraj Evropskega parlamenta zadnjih nekaj mesecev. Corinne Lepage, Michel Rivazi, jaz in še nekateri drugi smo želeli preiskovalno komisijo. Uh, večina oziroma predsedstvo parlamenta tega ni želelo. In eh, kljub temu, da sem pač naklonjen temu večinskem, te večinske odločitvi, predsedstvo moram reči, da se mi zdi, da smo naredili napako, kajti gre za uh, načelo previdnosti ki je ključnega pomena, ne le za to pandemijo, ampak za vse ostale pandemije. Glede na škandal, ki smo bili priča v Evropi in uh, govorite o besedi pandemija, ki dejansko to ni bila, šlo je za epidemijo, ki je bila um, približno tako razširjena kot siceršnja sezonska gripa v zadnjih letih. Tako da mislim, da moramo v prihodnih šestih mesecih omogočiti belgijskemu predsedstvu to, da se sprejmejo ustrezni ukrepi, da evropsko javno mnenje v prihodnem letu ali v prihodnih letih lahko ponotranje tudi te eh, preventivne ukrepe in da bodo vedeli, da to ne gre jemati preveč, na, preveč lahkotno. Alzheimerjeva bolezen, to bo eden ključnih eh, izzivov v prihodnih letih, predvsem zaradi vse daljše pričakovane življenjske dobe, Eh, in pa tudi zaradi tega, ker se v vseh državah članicah Evropske unije eh, ta pojav vedno bolj širi. Mislim, da je prišel čas, da podamo nekaj predlogov za harmonizacijo tudi našega dela v smislu boja proti tej bolezni, ki je vedno bolj razširjena. No in četrtič, Korin mi bo oprostila, ker tako hitim za eno točke na drugo, gre za čezmejno zdravstveno oskrbo z Martin Obri, z Rudim Demotom, z ostalimi. Jaz sem eh, podpredsednik te Eurometropole Lille Tourne Courtre. Eh, vidimo, mi vemo, da je to zelo, zelo eh, pomembno vprašanje, torej čezmejno zdravstvena oskrba. Potem je tukaj tudi vprašanje zdravstvenega turizma, še posebej v zobozdravstvu. Vidimo kar nekaj anomalij in tukaj potrebujemo harmonizirano politiko. No in če zaključim, kar zadeva to razpravo, mislim, da je tudi poročevalec Fjellner tukaj prisoten. Mislim, da smo blizu kompromisa pri direktivi o oglaševanju zdravil in o pravicah pacijentov v Evropi. Mislim, da bi bilo dobro, če bi predsedstvo, torej belgijsko predsedstvo, lahko podalo tudi kakšno mnenje s tem v zvezi. Gospe ministrici, kar veliko vprašanj ste slišali. Eh, rada bi samo odzvala na to, kar je dejala Frederik Ries in kar je dejal Žil Parnjo v zvezi z na eni strani cepivom H1N1 in pa kar zadeva samo strokovno znanje na tem področju. To je vprašanje, ki se pojavlja vedno znova. Gre za vprašanje zaupanja, ki naj bi ga imeli v strokovna mnenja, ki nam jih eh, posredujejo mi to doživljamo kot poslanci, verjetno vi kot ministri to doživljate enako in eh, evropski državljani eh, to doživljajo še z dodatnim eh, emotivnim nabojem. Tako da mislim, da je popolnoma jasno, da ne bomo imeli zaupanja, dokler nimamo jasno določenih pogojev, kar zadeva strokovne ocene. In veseli me, da ste. V razpravo dali tudi vprašanje znanosti in resnice, čeprav to lahko meji tudi na dokaj filozofsko vprašanje, ampak vendarle gre za ključen problem zaupanja. In tako kot Žil Parnjo, je tudi meni žal, da kljub temu, da je skoraj da tretjina evropskih poslancev zahtevala preiskovalno komisijo, do tega ni prišlo. To mislim, da je še en dodaten element nezaupanja, ki ga ne potrebujemo. Mislim, da moramo vedeti, kdo je kaj rekel, zakaj in kako. Kaj ti? Če bo pri prihodni, kakšni prihodni epidemiji prišlo do podobnih razmer, bomo imeli vsi velike težave, da bomo evropske državljane pripričali, da je treba iti v takšno drugačno smer, ker ne bo zaupanja. To je nekaj, kar velja za H1N1 in pa tudi za številna druga področja. No in druga zadeva, vprašanje GSO-jev, mislim, da bi nas vse zanimala, gospa eh, ministrica, kakšno je stališče sveta glede predloga komisije v zvezi s tem, če moramo pravimo eh, renacionalizacija izdaje dovoljen za eh, pridelavo GSO-jev. Tako, gospa ministrica, besedo predajam najprej vam, če se strinjate. Hvala lepa. Hvala za vse vaše prispevke, ki so bili zelo zanimivi in ki mislim, da kažejo, da nas čaka kar nekaj skupnega dela v prihodnih tednih. Gospa Grostet, vem, kako zelo ste zainteresirani za doseganje soglasja glede mobilnosti pacijentov in zagotavljanja čezmene zdravstvene oskrbe. In to ni enostavno. Vem, da je treba najti neko ravnovesje med eh, politično voljo vseh kolegov in to velja tudi zame, za to, da se omogoči vsem evropskim državljanom dostop do zdravstvene oskrbe, ki bo na neki enakovredni ravni. Po drugi strani pa je tukaj tudi naša jasna volja za to, da še naprej financiramo sistem storitev, ki bo dostopen vsem, ki bo tudi kakovosten. In gospod Žil Parnjo je omenil tudi problem zdravstvenega turizma in to je nekaj, pred čemer si ne smemo zatiskati oči. Tudi v državi kot je Belgija to povzroča številne probleme v nekaterih regijah. Verjemiti, da je moja želja ta vsekakor, da bi prišli do dogovora. Vem, da se je že pričelo z določenimi pogovori, da so tukaj eh, pogovori v teku in eh, osebno se bom angažiral, zdaj, da se doseže dogovor. In pravite, da je treba paziti na sistematizacijo uh, predhodnih dovoljenj. Ampak ne gre za to, da bi imeli nek avtomatizem, kar zdaj ta vnaprejšnja uh, oziroma predhodna dovoljenja. To velja samo v jasno, točno določenih primerjih. Tudi uh, Evropsko sodišče je odprlo to možnost in tudi vi kot Evropski parlament ste izrazili svoje pomisleke, kar zadeva takšen sistem v naprejšnjih eh, eh, dovoljen ali pa začasnih eh, dovoljen. Tako da nikakor ne želim sedaj narediti koraka nazaj iz političnega dogovora iz junija. Vem, da je moj manjevrski prostor v svetu zelo majhen, to, je, to veste, tudi sami to ugotavljate. Mislim pa, da je vendarle uh, mogoče in uh, vsem, ki ste o tem govorili, lahko samo še enkrat povem, da sem vsekakor odločena priti do nekega dogovora. Kar zadeva ponarejanje zdravil. Tu verite, da vsekakor želim doseči napredek. Očitno se nismo dobro razumeli, ampak jasno je, da in to smo tudi videli pri uh, določenih zdravilih, da če ne storimo nič, kar zadeva ponarejanje zdravil, da se prepriči, na primer, to, kar se zdaj dogaja s prodajo preko interneta, potem je življenje naših državljanov tisto, ki je v nevarnosti. Tako da imamo odgovornost, če posebej moralno odgovornost, da nekaj naredimo. To, kar sem dejala, je, da je Evropski parlament ubral zelo jasno, trdno stališče, kar zadeva potrebo potem, da omogočimo prodajo preko interneta. To je nov element, eh, pomemben element, ki ga mora ta komisija in svet upoštevati, ampak seveda ja, to, to želimo storiti skupaj z vami, tako da tudi tukaj je moja odločenost eh, zelo, zelo jasna. No, kar zadeva poklicne kvalifikacije, tu sem že dejala, da bomo imeli konferenco na visoki ravni, ki jo bomo organizirali septembra v sodelovanju z posameznimi strokovnimi organizacijami. Razmislek eh, o tem, kaj bo tema te konference v teku in to želimo opraviti skupaj z našimi kolegi z področja zaposlovanja, kajti tukaj Mislim, da so perspektive velike in eh, da lahko mm, na tej konferenci na visoki ravni lahko se kar predlagamo kakšne nove usmerice. Kar zdaj tobak, bomo imeli zasedanje v Punta Este v okviru konvencije FCTC. Eh, prav tako zasodelujemo s komisijo, kar zadeva naš prispevek k tej konferenci in popolnoma se tudi strinjam z vašim stališčem, da je potrebno v kolikor se le da visoki meri upoštevati to oziroma doseči neko skupno stališče, kar se deva eh, davčni vidik, to nekoliko presega naše pristojnosti na področju javnega zdrava, je pa pač eh, škoda, da je temu tako. No, kar zadeva AIDS, tu mm, nas čaka konference na Dunaju prihodnji teden. Tam bomo dali povdarek zgodnemu odkrivanju tudi potrebam po zdravilih. 1. decembra je seveda svetovni dan AIDS-a in eh, tudi tu želimo dati največji podarek, predvsem zgodnemu odkrivanju. Bi pa na neformalnem svetu izpostavila še eno problematiko, ki ne vem, ali ste o tem že govorili tukaj ali ne, ampak gre za problem krvodajalstva in pa problem krvodojalstva eh, homoseksualcev in ajca. To je vprašanje, ki je seveda na ravni držav eh, članic in tukaj je predvsem velika stopnja nerazumevanja med državljani, vprašanje zaupanja in tako naprej. In tu smo predlagali komisiji, da skupaj z državami in članicami že poskusijo opredeliti nekako kakšno enotno stališče s tem v zvezi. Kar zadeva pandemsko gripo, o tem vas je več govorilo. Sama moram povedati, da sem za kar se da visoko mero transparentnosti. Zdaj, kar zadeva Belgijo, tukaj zdaj ne govorim več kot predsedujoča svetu, ampak eh, govorim s svojim nacionalnim klobukom na glavi. Lahko vam povem, kako smo mi obladovali to pandemijo in lahko vam povem, da sem zahtevala, da sprožimo tudi proces za zunanjo revizijo, kajti mislim, da je treba zagotoviti kar se da visoko stopno transparentnosti na tem področju. Ponavljam to, kar sem že dejala. Šlo je za predvsem problem fragmentacije odgovornosti in pristojnosti, ko gre za obvladovanje eh, te krize. Če pogledam, kako smo vodili sama pogajanja z farmacevskimi podjetji, je to noro. Sploh čisto ekonomskega vidika, usiljene so nam bile določene klauzule, ki, in, ki nam jih morda ne bi bilo potrebno sprejeti, če bi se vsi skupaj pogajali. Rekla bi celo, da bi lahko naredili korak dlje v takšni prosti razpravi, kakršne imamo danes, gospod predsednica. Eh, ne vem, v čem je smisel, da si dve sosednji državi eh, konkurirate tako, da ena predlaga cepljenja zgolj rizičnih skupin, to je bila Belgija, eh, druga pa predlaga oziroma uvaja cepljenje celotnega prebivalstva. To je subsidijarno zgor dol, ampak če gre za pandemijo, čeprav dobro, tudi termin pandemija je problematičen in o tem smo govorili, eh, tudi predstavnik eh, Svetovne zdravstvene organizacije bil prisoten na tem eh, neformalnem svetu, ampak mislim, da se spomnite teh intenzivnih trenutkov, ko smo govorili samo o tem, vsi smo gledali na in preko interneta, v vseh medijih, kar se dogaja, se dogaja, kje je na svetu in eh, kako potem sploh razumeti te, ta razhajanja, kar zadeva uh, eh, obladovanje te krize uh, na svete, ki so jo dejali zdravkovnjaki, nakupi. Uh, Eh, zdravil, razlike med veterinarskimi in zdravili in zdravili za človeško uporabo. Skratka, mislim, da je tukaj kar veliko prostora za napredek. Torej, od Svetovne zdravstvene organizacije smo zahtevali, da deluje nekoliko bolj transparentno. Imeli smo konferenco na visoki ravni 1. in 2. julija. Tam je bila tudi predstavnica Evropskega parlamenta na tej konferenci na visoki ravni in eh, tudi ona je eh, postavila pod vprašaj določene ukrepe Svetovne zdravstvene organizacije. E, člani sveta smo storili enako, to vam lahko povem. In komisar Dali je dejal, da bo podal predlog za enotno oziroma skupno platformo za nabavo cepiv. Prav tako pa je dejal, da bo delal na enotnem evropskem sistemu obvladovanja pandemij in to smo zahtevali, da stvari potem, ko bo Svetovna zdravstvena organizacija podala svoje poročilo in to naj bi dobili januarja prihodne leto, tako da bomo lahko iz tega potegnili ustrezne nauke, glede tega, kar se je zgodilo v zadnjih mesecih s tem v zvezi. Eh, kot je dejala gospa Ris, bi tudi jaz izpostavila ogromno delo, dela, ki je bilo opravljenega pod španskim predsedstvom skupaj seveda eh, z ostalimi članicami EU, eh, kar zadeva darovanje organov. Veseli me, da smo tukaj dosegli posebej pomemben napredek in tudi Sabin Laruel, mislim, da bo lahko kaj povedala v zvezi z nanotehnologijo eh, oziroma z nanomateriali, eh, še posebej, kar zadeva nova živila. Eh, kar zadeva zdravila, oglaševanje zdravil, tukaj vam lahko povem, da ko smo o tem govorili na neformalnem zasedanju sveta, za zaprtimi vrati, res zaprtimi vrati, so člani sveta opravili kar odkrito razpravo, že to samo po sebi je bil pomemben napredek. Mislim, da je bila prisotna jasna volja za to, da se bolje definira informacijo na eni strani in oglaševanje na drugi strani. Lahko pa vam povem, da so praktično vsi člani sveta opozarjali na to, da moramo paziti, da ne bi pod krinko obveščanja imeli in informiranja šlo dejansko za oglaševanje. In to je osnovno stališče sveta, seveda pa bo zdaj treba sodelovati naprej, da vidimo kako in kaj. No, nekoliko sem bila dolga, ampak tudi vprašanje je bilo veliko. Hvala lepa, gospa ministrica, gospa Laruelle. Hvala. Eh, da bi odgovorila gospe Riz o težavah eh, predstavitve, eh, je ta, da hočemo biti kratki, vendar ne moramo biti natančni. Potem seveda mi smo, se zavedamo občutljivosti nanotehnologije, ki ni ne dobra, ni, ni slaba in moramo znati oceniti in, in, in zajam, ja, jamčiti. Po, uh, varnost eh, hrane in zato smo imeli eh, s komisijo posebno konferenco 24, bomo imeli 24. novembra. Uh, to je konferenca, ki bo odprta vsem članom odbora, ki bi želeli sodelovati. Gre za tri zadeve, to se pravi zakonodaje, ali je ustrezna, ali je potrebno spremeniti, potem uporaba nanotehnologije, uh, ki postavlja veliko vprašanj in problematika nadzora kjer naj bi eh, prišli eh, do zaključka eh, pri vseh teh treh točkah, ki so izredno pomembne. Kar se tiče strokovnjakov, ekspertov, o katerih sem govorila, katerim smo že govorili, to je tema ki je pomembna, torej potrebno je imeti zaupanje v strokovnjake in v uh, uh, odločitve, torej potrebno, da imajo uh, možnost uh, govoriti in uh, potrebno je seveda imeti neko ravnovesje med različnimi uh, problematikami. Recimo belgijsko primero uh, v primeru uh, GSO-jev, uh, ki daje možnost dovoljenj za komercializacijo, za prodajo in eh, komercializiranje GSO-jev. Imeli smo eh, razpravo o tem v zvezi z eh, varnostjo letih in imeli smo zaupanje v njih in zato smo lahko delali na tem področju. Poskušati je treba najti neko zaupanje v zvezi z določenimi uh, temami, kar se tiče GSO. Uh, Ehm, gospod Dali nam bo, bo poročal o tem, vendar vam vseeno lahko povem, da vsakič, ko govorimo o dovelenjih za OGM, nikoli nismo imeli kvalificirane večine, niti za, niti proti. To, kar vam hočem povedati, da je situacija, aktualna situacija ni najbolj odločujoča, ko se gre za odločitve uh, Eh, ko so tisti, ki so za, ki so proti. Eh, torej, da upoštevamo, da gre za vrsto odločitev. Torej, mislim, da način odločevanja ni pravilno, ni ustrezno, bolje rečeno. Mm, bomo videli, kaj pravi gospod eh, komisar Dali, ki predlaga subsidijarnost to ni moja osebna, osebno stališče, vendar na podlo, na, v, kot Belgija bi morali imeti tu neko skupno stališče. Morali bi sprejeti, da danes ni subsidijarnosti, čeprav dejansko je, obstaja, kajti kar se tiče uh, uporabe tih uh, eh, eh, organizmov. Uh, torej običajno je, prepo, je prepovedana ali dovoljena. Recimo, če pogledamo Avstrijo eh, ali druge države ali regije, pa imajo za, tako uh, striktno zakonodajo, da dejansko prepovedujejo um, OH, eh, od, uh, GSO, torej gensko spremenjene organizme. Uh, dejansko je subsidijarnost. Jaz seveda sem za najbolj ev možno evropsko politiko uh, na področju kmetijstva. Mm, vendar mm, situacija danes ni, prav gotovo ni najboljša. Je dejansko subsidijarnost, čeprav je te, tega imena nima, ne nosi. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo gospe. Telma Rodbelen. Dve minuti največ, če je možno, no, če ne pa tri minute. Um Hvala lepa. To bo zelo težko. To lahko dosežem samo, če nič ne povem o GSO-jih, ampak eh, to bom težko storila. Nekaj bi povedali o Alzheimerju in demenciji demenca zelo ogroža naše človeštvo. Glede tega v državah članicah premalo eh, storimo, zato se mi zdi dobro, da boste organizirali neformalni eh, vrh, eh, vendar se bojim, da to ne bo veliko spremenilo v državah članicah. Nekaj k skupni temi, kar sodi k temam, ki ste komenjali ponarejena zdravila, informacije pacijentov in čezmejno zdravstveno varstvo. Govorili ste o ponarejenih zdravilih, o problemih med parlamentom in svetom, spletna eh, certifikacija varnostnih eh, nastavitvah. Eh, tukaj treba omogočiti predvsem enako vredno zdravstveno varstvo. Pri informacijam pacijentov ste dejali, da naj bi predlog spremenili. Pri vseh treh zakonodajnih aktih igra osnovno vlogo ekonomski vidik. Države članice se bojijo, da bo vse postalo predrago pri podarjenih zdravilih, pri omejitvi spletne trgovine in eh, bojijo se, da bo tudi stalo, če bomo omogočali čezmejno zdravstveno oskrbo. Zato si želim, da bi belgijsko predsedstvo zadeve spet postavilo v središče pozornosti in eh, da bi storili to, kar je pomembno, to so interesi ljudi pacijentov, kar eh, zadeva čez mejne zdravstvene storitve, kar je povedal, o čemer je nekaj povedala že Francois Crostet. S tem se strinjam, dostop do enako vredne zdravstvene skrbe je pomemben vidik pri tem vprašanju, vendar pa države članice, ki o tem upajo govoriti, morajo tudi zagotoviti, da bomo zagotovili čezmejno zdravstveno oskrbo, ki bo e, enako vredna znotraj Evropske unije. Če imamo zelo različne sisteme in standarde, ki so včasih e, sramotni, ki jih ne bi sprijeli pri državah tretjega sveta, če je tako, potem moramo sami ugotoviti, da imajo državljani Evropske unije pravico svobodno izbirati zdravnika, ne glede na to, kjer živijo in tudi kako, do kakovosti zdravstvenih eh, storitev. Slišali smo, da je možna avtorizacija, da mora biti tukaj možnost načrtovanja za države članice. To smo vse poudarili. Zato vas prosim, da ta strah pred eh, gospodarskim bremenom nekoliko postavite na pravo mesto. Pri tem smo v Evropskem parlamentu pripravljeni pomagati želimo najti ustrezno rešitev pri ponarejenih zdravilih, kot tudi pri čezmejnih eh, zdravstvenih eh, storitvah. Pri drugih vprašanjih eh, imamo tudi še čustveno vprašanje. Kolega Fjellner je tukaj, sem ga videla prej priti noter, kako bomo to vprašanje rešili pri informiranju pacijentov. Ne vem, upam, da bomo države članice spravili k nekaj več ponižnosti, kar zadeva njihovo v odgovornost ponujenja storitev svojim državljanom, ki so jih izvolili. Hvala lepa. Imam dve pa vprašanji. Prvo vprašanje se nanaša na kronične bolezni. Omenjali ste te bolezni v svoji predstavitvi pri prioritetah belgijskega predsedovanja. Vprašanje, a se boste osredotočali na določene kronične bolezni, na tiste, ki bistveno vplivajo z ekonomskega in socialnega stališča. Imamo 100 milijon evropskih eh, državljanov, ki imajo mišično kostne bolezni in to prispeva k veliko bolniškim in ogromnim sotam izgub zaradi odsotnosti delovnega mesta in zdravstvene oskrbe. Boste se s tem vprašanjem tudi ukvarjali. Drugo vprašanje se nanaša na interesno skupino za duševno zdravje. To je bilo vprašanje, ki ga je razvijalo špansko predsedstvo. Boste vprašanje. Eh, to zadevo spremljali, še posebej s povdarkom na samomorih eh, v flamskem delu. Belgije imate namreč zelo visoko stopnjo uh, smrtnosti zaradi samomorov, najvišjo v Evropski uniji. Hvala lepa za odgovor. Merci. Hvala. Peter Lise. Auch ich habe drei kurze Punkte. An Tudi jaz imam nekaj vprašanj, gospe Onke Liks. Najprej bi poudaril oziroma podprl to, kar so povedali François Crostet in eh, Dagmar Odberent. Bi se polotil nekaj specifičnih vprašanj, pri katerih eh, smo v Evropskem parlamentu sprejeli predloge sprememb, ki jih ni mogoče najti v skupnem stališču in prosim svet, da to še enkrat pogleda. Redke bolezni pacijenti, ki trpijo zaradi redkih bolezni, imajo še več interes, večjo od drugih pacijentov do čezmenih zdravstvenih storitev. In to v skupnem stališču ni mogoče najti. E, tukaj bi morali nekaj presiti iz predlogov parlamenta. Druga točka je etična diverzija. Raznolikost. E, ugotavljali smo, da ta direktiva ne vodi v to, da bi lahko razveljavili odločitve držav članic z čezmenimi storitvami. Potem pa so tukaj še voucheri. Dogovorili no, smo se, da bi pri nekaterih stacionarnih ali visokostrokovnih eh, specializiranih eh, obravnavah eh, opredelili pridobitev predhodnega dovoljenja. Če pa to mora storiti, potem ne bi smel tega plačevati vnaprej, temveč bi moral do organa, ki izdaja to dovoljenje, dobiti neke vrste bon, voucher, s katerim bi lahko plačal zdravstvene storitve. Grec je namreč v tem, da bo nekdo prevzel stroške. Drugo vprašanje je vprašanje podarjenih zdravil. Tukaj smo govorili o ponovnem vozu v reimportih. O tem smo zelo kritično razpravljali v odboru tudi znotraj moje politične skupine in prišli smo do sklepa da ne želimo odpraviti ponovnih uvozov, zaradi tega, ker se nam to ne zdijo glavna stopna vrata za ponarejena zdravila, in tudi zato, ker jih še potrebujemo za stabilizacijo stroškov v zdravstvenem sektorju. Ampak vprašanje je tudi, zakaj je vprašanje na področju zdravil tako raznoliko, različne velikosti, embalaže in eh, tudi ustreznega pakiranja, ki se ravna po naključnem principu, si želite ustvariti neki skupni trg zdravil v Evropski uniji, tega v šestih mesecih ne boste mogli doseči, ampak lahko bi začeli z tem vprašanjem. Potem pa imamo tukaj še darovanje organov, izrazili smo se za zelo široko darovanje organov, vendar imamo tukaj tudi temno stran vprašanje trgovanja z organi. In vprašanje, s katerim se okvarjajo na kitajskem, Falun Gong gibanje je naprimer ubijalo, ciljeno ubijalo ljudi zaradi prodaje njihovih organov. Zato vas sprašujem, ali boste to omenili v stikih z Kitajsko in tudi z, ko boste sodelovali z drugimi eh, člani, ki so v stiki z komisijo. Hvala lepa, Edith Estrela. Eu também gostaria de dirigir as minhas perguntas. Hvala, gospa ministra, tudi eh, gospa predsednica, tudi rada bi eh, vprašala o ministrico Onklings eh, v zvezi z prioritetami in prevzem zoper, zopet temo o direktivi čezmejne zdravstvene oskrbe. Podpiram uh, in tudi delim uh, zaskrbljenost, da bi, uh, ko, ki je bilo izraženo, da bi tako preprečili uh, zdravstveni turizem, po drugi strani pa moramo tudi eh, spoštovati princip subsidijarnosti, da bi lahko jamčili eh, zdravstvene sisteme, te bi morali biti kakovostni. Sistemi, zdravstveni sistemi v 27 držav članic so zelo različni med seboj in se zelo razlikuje med seboj. Drugi imajo splošno zdravstveno zavarovanje, drugi sistemi pa uh, imajo uh, splošne, brezplačne uh, sisteme in temelijo na, plan, na javnem financiranju. Države članice, eh, torej pri državah članicah bi takšna, eh, takšen sistem predhodnega dovoljenja lahko pomagala pri financiranju, vendar pri, v, spara, v v sporazumu, ki je že ratificiran, se predvideva samo eh, sistem predhodne dovoljenja za posebne, eh, za posebne primere, ki niso tako pogosti. Zato nas še kar naprej eh, zaskrbljuje, kako bomo zagotovili kakovost teh storitev v nekaterih držav članic. Druge vprašanje se pa tiče reumatskih eh, obolenj, veliko stopn, velika stopna eh, reumatičnih obolenj je prisotna v Evropski uniji, ki ima svoje uh, Eh, močne posledice tudi v gospodarstvu zaradi direktnih in neindirektnih eh, stroškov, ker gre za bolezni, ki onemogočajo človeka in ki eh, vodijo v visoko odsotnost od dela in tudi na, pred, na zgodno upokojevanje. Mm, diagnoza in ustrezna, ustrezna storitev, ustrezna diagnoza, diagno, pred, eh, zgodna diagnoza in tudi ustrezna eh, storitev, ustrezna oskrba bi to lahko preprečila. In rada bi vprašala, ali ima predsedstvo, belgijsko predsedstvo, kakšno eh, spod, eh, pre, tu eh, storilo kaj na tem področju, porker, eh, kaj ti rečeno bilo, da bo eh, prišlo do inicijative za reumatske bolezni med, eh, pri, med belgijskim predsedstvom. In bi rada vedela, ali bo to res ali ne, kar je za mene zelo pomembno. Hvala. Eh, hvala, Kristofner. Uh, vil... Naj, najprej povem. Da moram pritrditi, da ima rod Berend eh, pri tem, da je ministerski svet. Da ministerski svet ne bi smel biti vezan samo na ekonomske vidike, ko govorimo o informiranju pacijentov v zdravstvenem sektorju. No, bo še zelo specifično vprašanje k paketu zdravil, svižnjo zdravil. Naj težji del je bil informiranje pacijentov in vsi se strinjamo, da je bil prvi predlog eh, nezadostno obravnavan z vidika pacijentov, interesov pacijentov. Ne vem, če govorim v imenu vseh eh, poslancev, ampak ko smo se ukvarjali s tem vprašanjem v Evropskem parlamentu, smo potrebovali razmere za objektivno razpravo, morali smo si ogledati skupna stališča. Upam, da bomo tukaj dobili dobro premišljen predlog in resnično upam, da bomo lahko tesno sodelovali z belgijskim predsedstvom, tako da bi skupaj dosegli čim boljši rezultat. Se ne bi bilo smiselno, če bi zadeve pustili pri miru in jih odlagali v neskončnost. Da želim si, da bi ta predlog, eh, da bi upredali in nam pozabili na, do novega, ki bo prišel čez deset let. Eh, Pacijenti izbirajo informacije tudi preko spleta, vendar pa to ni urejeno eh, informiranje regulirano informiranje, zaenkrat še ni možnosti dobiti ustrezno kakovostnih informacij. Ne želim se, da bi se to nadelovalo, zato si želim, da bi svet napredoval pri svojem delu. Upam, da bo na seji sveta potekala dobra razprava na to temo in pričakujem konkretne predloge, ki jih bomo dobili v Evropski parlament. Pripravljeni smo prisluhniti in eh, se zanimamo za to, da bi to vprašanje čim prej rešiti. Mislim, da se pravzaprav strinjamo v večini primerov. se seboj želimo emejiti tukaj eh, reklamo, želimo si večjo vlogo pacijentov. Kar si ne želimo v Evropskem parlamentu, je, da bi omejili dostop do informacij, zato da bi zniževali stroške. Dokler se strinjamo, da ne bi smeli omejevati informacij, da pa naj bi ovirali vsaj nekoliko oglaševanje. Eh, smo že veliko naredili, zdaj pa potrebujemo nekaj bolj konkretnega. Hvala lepa, gospa ministrica. Prosim, če odgovorite na vsa ta vprašanja, na vsa vrsta rafal vprašanj. Eh, hvala, gospa predsednica. Zelo sem se angažirala, da bi naredila vse, da bi eh, za, pridobila sporazum o čezmejno zdravstveno oskrbo, ki je tako pomembna, za, uh, ki, za katero se tako ukvarjate, ali bo to lahko ali ne, to ne tega ne morem reči. Uh, in vem, kako je to pomembno, um, kako, uh, se, kako tudi uh, ste pozorni do pacijentov, torej interes vseh pacijentov, evropskih pacijentov mora biti izhodišče. To je jasno za mene, očitno za me. Vendar res pa je, da vsaka država ima poseben sistem, zdravstveni sistem, ima drugačen sistem. In ravno ta razlika med zdravstvenimi sistemi povzroča uh, včasih probleme in razlike vemo, da se zelo veliko investira v oskrbo, zdravstveno oskrbo. Nekateri celo pravijo, da je potrebno manj vlagati v to. Eh, to je primer, kjer je prišlo do, da je šlo preko 5%, 5 nad eh, dovoljenim. To se pravi, gre za to, da, da investiramo v kakovost ki, zdravstvene oskrbe, ki naj bi bila za vse pri nas. Imamo zelo reguliran sistem, ki je pri, za vse eh, pristopen za vse in to v, v katerikoli, eh, katerikoli eh, bolnišnici imajo tudi tisti, ki, ki so brezdomci, imajo enako oskrbo. In to gre za veliko kakovost, veliko kakovost sistema, zdravstvenega sistema. Vendar druge države so, imajo drugačne sisteme. Poskušamo preprečiti vrste, eh, ki, da, torej poskušamo uh, se poskušamo odpreti eh, v celoti evropskim pacijentom, da ne bi, mm, da želimo, želimo narediti toliko, da bi eh, pacijenti, evropski pacijenti imeli nekaj od tega oziroma da bi imeli sistem, ki bi bil v njihovem interesu, da bi, da, bi, da bi vsi imeli takšen sistem kot je v interesu belgijskih pacijentov. Zdaj, a je tu možno doseči sporazum? To bo, sem pričana, da da. Vem, da bo tu vprašanja kot se, m, predhodno plačila, predhodne dovoljenja. Vse to vem, da je to vse težko, da so to stališča, ki so zelo trdna in svet, na svetu, na primer sedaj, ko imamo vsaj politični, eh, politi, politični sporazum oziroma do, voljo, da bi prišli do tega sporazuma, eh, ki naj bi bilo v korist pacijentov. Torej, tu imate mojo popolno predanost za uresničitev tega eh, vprašanja. Kar se tiče tega, ali imamo ali ne konferenco o samomorilnosti, eh, gre za zelo delikatno vprašanje. V nekaterih državah eh, razvijamo zelo ambiciozne mm, načrte, da bi, se, da bi eh, rešili to, te probleme, vendar bo konferenca, ki o kroničnih boleznih in po drugi strani tudi o boleznih eh, sirotah oziroma redkih boleznih. Kaj ugotavljamo na ravni Evrope? To, da je jasno, da evropska solidarnost ima smisel pristop k inovaciji za te, bol, za te pacijente, za te bolnike. To je res eh, zelo eh, velik interes pri nas. Imamo sistem povra, povračila pla, eh, stroškov za eh, zdravila za takšne bolezni in tu seveda imamo pogajanja v zvezi z eh, ceno. Za to, vrstne, to vrstna zdravila za bolezni sirote je, imamo včasih imamo težave, da bi posredovali v korist pacijenta. Mislim, da tem, eh, na tem področju moramo biti dal in narediti več, eh, da bi našli nek sistem, da bi ti bolniki redkih bolezni prišli do eh, zdravil. To, mm, imeli bomo tudi eh, konferenco, imeli smo konferenco o teh redkih boleznih, imeli bomo tudi o kroničnih boleznih. Mm, dva poslanca sta eh, go eh, povedala, da je biti treba pozoren, kajti tu je tudi ekonomski vidik v zvezi z mm, zaposlovanjem teh ljudi. Vendar poudarjamo pomen. Uh, pri, zdravstvene oskrbe kroničnih bolnikov in ta konferenca bo na začetku jeseni. To sem že povedala. Glede glede informiranja. Vi me sprašujete, če imam voljo. Uh, pravite, da so tu države, informiranje na eni strani, oglaševanje na drugi, odgovornost, uh, Eh, javne službe, potem privatne eh, firme in podobno. Ali iz vsega tega, ali vemo, kje so tu eh, vse težave. Seveda, tu je veliko težav, veliko je pasti, vendar sem prepričana, da moramo napredovati. In gre za eno od mojih prioritet. Gospa predsednica, dragi kolegi iz bi rada za vsako točko rada povedala, kaj delamo v tem eh, na, podlagi, na področju tega, vendar ne morem. V zadnjih eh, srečanjih eh, Evropskega sveta o, o zakonodajnem paketu, ki smo ga že omenili, ki ste ga vi tudi omenili, da je tu neka volja, da bi se nekaj premaknilo in to v okviru izrednega dela, ki ste ga v. Uh, ki ste ga upravili v, na tem odboru v parlamentu. Hvala lepa, gospa ministrica, za ta odprti duh. Tu ni več vprašanj za. Eh, sedaj bi eh, lahko nadaljevali z, eh, z vprašanji. Z... Um. Besedo predajam Sari Latford. Hvala lepa. Okvarjam se s kroničnimi boleznimi, kar je že omenjala moja kolegica Parvanova. Delamo v zvezi za kronične bolezni z ljudmi, ki imajo sladkorno bolezen, rak in podobno. Sama sem predsednica delovne skupine za Sladkorno bolezen. Zelo me veseli, da se bo belgijsko predsedstvo ukvarjalo s vprašanjem kroničnih boleznih. Mislim, da je oktobra načrtovana konferenca na to temo. Čeprav se zdi, da je to Štransburški teden. Prav gotovo si belgijsko predsedstvo, kot mnogi od nas želi, da bi bili tukaj, ko bo ta konferenca, vendar. Eh, to ne bo tako, za nas pa torej težje sodeležiti te konference. Moje vprašanje pa se glasi. Septembra 2011 bo srečanje v visoki ravni združenih narodov glede ne nalezljivih bolezni. Resolucija je bila sprejeta maja tega leta. Ne bo poseben. Um, no, zasedanje, ampak eh, bo posebna seja. Združeni narodi naj bi imenovali dve državi članici Združenih narodov za pripravo eh, te geseje. Bo to bo ena od njih eh, država Evropske unije. Veste kaj o tem ali veste kaj o začetkih načrtovanja eh, teh sej, saj bi se želeli koordinirati zastopanje Evropske unije na tem srečanju na visoki ravni. V idealnem primeru bi imeli eno od eh, držav članic Evropske unije kot eh, državo priprave te seje, tako da bi bili informirani že veliko naprej. Hvala lepa, gospod Sara. Resto Rossi. Sì, grazie, anch'io intervengo, signora. Hvala lepa. Tudi sam bi nekaj povedal o minimalni ravni zdravstvene skrbe v Evropski uniji. Razumem seveda, da so tukaj težave z pokrivanjem stroškov, vendar pa bi morali vsem evropskim državljanom omogočiti enakovredno zdravstveno skrbo. Vsaka država članica lahko pri tem sprejme svoje odločitve. Pa še nova živila. Na tem področju bi si želel slišati nekoliko bolj natančno stališče sveta. V triologu smo o tem že govorili in šlo je tudi za prepoved mesa kloniranih živali in njihovih eh, potomcev. To je bilo zapisano v stališču sveta in eh, tudi v nasprotju z komisijo. Zdi se mi, da je stališče parlamenta zelo dobro in o tem nam, se ne nameravamo tudi pogajati. Kakšno je vaše stališče do tega vprašanja, kar zadeva GSO. Jaz se popolnoma strinjamo s tem, kar je o tem povedal pristojni eh, komisar. Vsaka država mora samostojno odločati o tem, kateri eh, proizvodi oziroma kateri predelke je dovoljeno pridelovati v določeni državi. Kar pa zadeva mala in srednja podjetja, me zanima, kako nameravate v teh eh, šestih mesecih obravnavati vprašanje brezposelnosti mladih, kako bi lahko zagotovili njihovo zaposlovanje. Tukaj imamo še vprašanje carin na proizvode, ki prihajajo iz eh, držav, ki nimajo tako strogih pravil, kar zadeva zaposlovanje in eh, varstvo pri delu. Slišali smo tudi nekaj o zahtevah kjotskega protokola, naše države se morajo držati tih eh, eh, zvez, druge države pa na tem področju privrčujejo, saj jim tega ni treba početi. Zato bi morali to vprašanje reševati pred Svetovno trgovinsko organizacijo. Zanima me, kako se boste lotili eh, tih vprašanj. Sočo ai kolegi ne ringraciare. Zdaj, kolega Berlato. Zahvaljujem se eh, za zelo dobro predstavitev vaših programov. Zdravje državljanov je tesno povezano z pravico do ustreznega informiranja. Kajti napačno informiranje lahko povzroči veliko škodo. V zvezi s tem pa gre tudi, pa moramo biti tudi prividni pri uporabi besed, če govorimo o pandemiji H1N1, je šlo to za obsežno epidemijo za to vprašanje na ministr, eh, obima ministricama, kakšna je bila ta zelo široka epidemija na osnovi znanstvenih podatkov. Zanima me, ali imate kakšne podatke o tem, kakšne so bile razsežnosti te epidemije, koliko je bilo smrtnih primerov povezavi z H1N1 v primerjavi z običajno smrtnostjo pri sezonski gripi. Potem pa nekaj še o dozah cepiv, o odmerkih cepiv. Našlo je za možno zljivost virusa H1N1 in njegovo prenašanje med ljudmi se nima, imajo države članice dejansko podatke, ki bi dokazovali, da je prenos virusa H1N1 sploh mogoč eh, od človeka do človeka. Tukaj bi, bi bilo potrebno pogledati, kaj se je dogajalo v Evropi na tem področju. Farmacijska podjetja so ogromno zaslužila s tem, da so izpraznila svoja skladišča cepiva povezanega z HNN1. In še zadnja tema, rak. Preprečevanje je vsekakor boljše kot kakršnokoli zdravljenje. Treba pa je tudi zagotoviti ustrezne informacije na tem področju nekoliko eh, sem predrzen, kar zadeva pobude na področju tobaka, alkohola, prihranjevalne navade in podobno. Tukaj gre za to, da je, so informacije pomembne, informacije o tem, kaj lahko povzroči uporaba in zloraba tobaka, alkohola in eh, drugih živil, kajti ekscesivna raba ali zloraba lahko vodi v obolevnost za rakom, lahko pride tudi do poškodb, ki jih ni mogoče več odpraviti. Na tem področju si želim tudi odgovor ministric. Hvala lepa, gospod Berlato, Ana Rospah. Tak, tak. Hvala lepa, gospod predsedujoča, tudi sama imam nekaj pripomb na to tembo. Govorili smo o enakovrednih eh, zdravstvenih storitvah za eh, državljanje. Kaj pa je z kontinuiranjem zdravljanjem eh, mobilnih pacijentov? Kaj se zgodi, če je nekdo nekje operiran, potem pa se nadaljuje zdravljenje druge? To je posebna tema. Drugo vprašanje se nanaša na klonirane živali. kako belgijsko predsedstvo gleda na možnosti doseganja nekega kompromisa, če parlament tako ustraja na svoji odločitvi. Potem pa še nanotehnologija, kako belgijsko predsedstvo gleda na znanstvene vedike v povezavi z vplivi nanotehnologiji na naše telo in naše zdravje prihajajo vedno nove stranske učinki, ki jih ne moremo več nadzorovati. Pa še vprašanje v zvezi z tobakom, ne nujno z eh, kajenjem. Ne vem, ali poznate snus, to je žvič, žvečilni tobak. Gospoda Fjellnera sem pravkar videla z njegovo eh, pločevinko z eh, žvečilnim tobakom. In tukaj se sprašujem, a je to zdravstveno neoporečno? Kakšno je znanstveno stališče glede eh, to vrstne uporabe tobaka? Saj ne onesnažujemo zraka, tudi škodljivega papirja ne uporabljamo pri tem. E, kakšna je torej pozicija žvečilnega tobaka? Nekatere države so ga namreč tudi prepovedale. Se bo belgijsko predsedstvo zavzemalo za to, da bomo dobili objektivno informiranje eh, pacijentov, ne pa samo eh, označevanje, ki ga diktirajo farmacijska podjetja. Hvala lepa, hvala lepa, gospe ministrice. Kar zadeva GSO, ja mislim, da mora vsak tukaj slediti pri, m, mm, priporočilom komisarja Dalja. E, tu je tudi priporočilo parlamenta in e, sveta, sveče sveta, ki ne bi bilo pravljeno konec julija. Moramo pa slediti tudi e, kompromisnim predlogom, ne smemo pozabiti, da je potem e, po dovoljenju za pridelavo e, GSO-jo tudi tukaj vprašanje trženja proizvodov. E, da potem, ko damo dovoljenje za pridelavo, ne moremo vse reči, dobro, zdaj pa konec in vsaka država lahko počne, kar hoče, ker zadeve niso tako enostavne. Kar zadeva eh, Svetovno trgovinsko organizacijo, nam povem, da se je svet za kmetijstvo zelo eh, redno izrekel glede eh, pogajen v okviru STO. Vedno znova smo tudi upozorili na pogajski mandat, tudi eh, komisarju za eh, kmetijstvo smo vedno dejali, da v okviru pogajanj STO in v okviru pogajanj z Merkosurjem ne moremo vedno znova delati nekih korakov na področju kmetijstva in potem reči, dobro, tukaj bomo popustili in potem bomo pridobili druge. Ne, vedno smo na ravni sveta to spodbijali in če pogledate poročila, poročilo Lajen, eh, gre tudi to v to smer. Namreč vsa problematika tako imenovanih vprašanj non-trade concern je stvar, ki odpade na e STO, torej da se omogoči, da imamo enake normative za proizvode, ki vstopajo na območje Evropske unije, ne le v primeru, da to pomeni nevarnost za javno zdravje. Vsako leto moramo zdaj plačati veliko denarja za EDA, zato ker smo prepovedali uvoz tako imenovane hormonske govedine. To je zelo problematično, tudi kar zadeva kloriniranega eh, kronirane perutnine, tudi to je problematično in na ravni STO moramo zagotoviti, da bo naša specifika pač prepoznana in pripoznana, da imamo pač določene normative, kar zdaj javno zdravje, kar zdaj dobro počutje živali eh, in okolje in da zahtevamo enake pogoje tudi za blago, ki se uvaža v EU. To se mi zdi ključnega pomena, če želimo ohraniti kakovost naših proizvodov. See eh, you. Hvala lepa, gospa ministrica, za to izrečeno zavezo, ki mislim, da številnim izmed nas veliko pomeni. Gospa Onkelings, glede ostalih vprašanj, izvolite. Torej, kar zadeva eh, žvečilni tobak tukaj, naj povem, da ko se bomo videli prihodnje, če vam lahko podala kakšen predlog več temu zvedi, ker zadeva gripo sem dejala, da imamo konferenco na visoki ravni. Ta konferenca na visoki ravni je privedla do določenih zaključkov. Ti zaključki zadevajo predvsem eh, nadzor in spremljanje in eh, to so sklepi, glede katerih eh, smo dosegli tudi soglasje v svetu. Namreč bomo še naprej investirali v nacionalne centre za spremljanje epidemiji, kako tudi za eh, virološko in serološko spremljanje. Eh, potem se moramo v primeru izbruha krize imeti soglasje unaprej, kar zadeva m, mm, ključna področja preventive, prav tako je treba bolje ovrednotiti vpliv gripe Ta konferenca na visoki ravni je podala tudi celo vrsto predlogov, kar zadeva eh, več sektorske vidike. Naprimer, podali smo dodano vrednost EU, kar zadeva preseganje eh, nepoznavanja v ročnih eh, družbeno-ekonomskih sektorjih, kar zadeva pandemijo. Prav tako smo podali celo vrsto predlogov v zvezi z novimi mediji in družbenimi omrežji, kajti vemo, da na ta način poleg eh, izmenjave zelo kakovostnih informacij lahko krožijo tudi zelo in najbolj uh, nore govorice, tako da tudi to je pomemben element naših eh, prizadevanj. Prav tako smo povdarili pomen nove definicije Evropskega centra za preventivo in za preprečevanje in obrazovanje bolezni in STO, podarili smo, da potrebujemo neodvisne študije farmacijskih podjetij, kar zadeva hmm, cepiva. Pa tako je treba spremeniti postopke nabave, sprožiti postopke skupne nabave in tako naprej. Skratka, kot vidite, ta konferenca na visoki ravni je resnično postavila pod vprašaj način, kako smo v zadnjih eh, mesecih stvari obladovali in podala je tudi zelo konkretne predloge, kako izboljšati eh, obladovanje te problematike. Zdaj, kar zdaj je vaše natančno vprašanje glede cepljenja in tako naprej, veste, da smo morali delati po načelu previdnosti, to je nekaj popolnoma jasnega. Lahko bi sedeli križem rok, kljub eh, neizmernemu toku najrazličnejših informacij, ki so tekle vse hitreje iz dneva v dan. Skratka, proti takim zadevam se moramo eh, braniti v prihodnje. In glede na to, da sem sama to doživljala iz dneva v dan, vam lahko povem, da nikakor ni bilo enostavno. Mi smo, na primer, cepili preko splošnih eh, zdravnikov zgolj rizične skupine. Ugotovili smo v vsakem primeru, da je prišlo do zelo visokega upada smrtnosti zaradi sezonske gripe. Tako da vpliv je bil ne le proti gripi HNN, ampak tudi proti eh, številu, letnem številu žrtev sezonske gripe. In tu lahko povem in ponavljam, da ne bomo mogli obvladovati pandemije, če pride do pandemije in zdaj zopet je tukaj razmislek, ali je to bila pandemija ali ne. Skratka, v prihodnosti ne bomo več mogli početi stvari tako, kot smo jih počeli v preteklosti in zaenkrat potrebujemo orode za to, da bomo delali na drugačen način. To je zdaj nujno, ampak bili so predsedstvo že na samem začetku prijelo bika za roge in eh, že 1. in 2. julija smo imeli konferenco, 5. julija neformalni svet in to je bilo na dnevnem redu. Tako da kar se tega tiče, smo se tega lotili zelo, zelo dejavno, kajti vemo, da je treba spremeniti naš način postopanja s tem v zvezi. Kar zadeva kronične bolezni, vam lahko povem, in to sem že povdarila prej, da bomo imeli nekakšno predhodno konferenco o vseh eh, boleznih mišičev in eh, okostja v okviru naših ukrepov za kronične bolezni in eh, vem, da obstajajo tudi problemi v zvezi z razpoložljivostjo evropskih poslancev v tistem času, ampak mislim, da moramo sodelovati neposredno z vami in zato zdaj tudi, čeprav vem, iščemo datum, kdaj bi lahko skupaj z vami preučili zaključke te konference in razmislili tudi o eh, prihodnji perspektivi, kar zadeva obrodovanje kroničnih bolezni na ravni EU, verjetno nekje novembra. Potem, kar zadeva Eh, raka, o tem sem govorila dolgo in široko in lahko vam povem, da v sklepih neformalnega sveta je veliko govora tudi o raku. To je eden tistih sektorjev, kjer države članice Evropske unije želijo najbolj napredovati. Mislim pa, da lahko naredimo še kakšen korak naprej, kar zadeva preventivo. Pomislimo samo na raziskave. E, vse to nima nobenega smisla, če ne bo zagotovljena evropska eh, solidarnost in bojim se, da včasih eh, skušamo znova odkrivati toplo vodo. No, kar zadeva še nek drug element eh, in sicer neprenosljive eh, bolezni. Pred nekaj meseci sem bila v Ženevi, mislim, da februarja in sicer na prvem delovnem zasedanju. In ja, ja, bomo delovali zelo koordinirano na evropski ravni in na ta način deli nad eh, pobudami na tem področju, ki se mi zdijo resnično zanimive. Toliko, gospa predsedojoče, dopolnjeni odgovori, ki jih lahko podam. Dobro, spoštovane kolegice in kolegi, vprašanj več ni. Zdaj bi v vašem menu izrekla zahvalo in sicer zelo iskreno zahvalo obema ministricama. Mislim, da ima lahko namenimo aplaus. Pola pol la qualité de, de... In sicer zaradi kakovostne izmenjave mnen, ki smo jo imeli in tudi v zahvalo za kakovost njihovih odgovorov, eh, tudi za odkritost, s katero sta spregovorili tu pred nami. Mislim, da je zelo zanimivo mm, videti, da je belgijsko predsedstvo tako zelo angažirano. Predlagam, da za nekaj minute prekinemo zasedanje, kajti komisar Dali se nam bo pridružil ob 17. uri natančno, torej vidimo se čez eh, dobrih 13 minut.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 Mes chers collègues, si vous voulez bien prendre place. Spoštovani kolegi, prosim, če lahko zasedete svoje mesta. Torej med nami je to popovdne gospod komisar Dali, ki bo z nami spregovoril o svojem predlogu, ki ga je komisija že potrdila glede napredka. A, pred, z nami je tudi predsednik odbora, tako da bomo tudi njemu kar predala besedo. Govora bo pa o GSO-jih. Okay. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann gerade da weitermachen, wo Corinne. No, Kollegin und Kollegen, zdaj lahko na drugem tam, kjer je začela kolegica Lapaš, prihajam iz eh, Ženeve, iz eh, seje okoljskih ministrov. Predsedstvo sveta na tem področju nam bo poročalo kasneje, zdaj pa imamo drugačen program, zato prisrčno pozdravljam eh, gospoda Dalija, pristojnega za vprašanje javnega zdravja v Evropski komisiji. In zanimanje bomo prisluhnili, kaj nam imate povedati glede gensko spremenjenih organizmov, tako da bi vam predal besedo brez eh, nadaljnega. Hvala lepa. Hvala za besedo. Gospod eh, predsednik, gospod in gospodje, marca letos sem dejal, da se bom vrnil k vam pred poletjem s konkretnim predlogom glede tega, kako državam članicam omogočiti svobodo pri odločitvi glede dovoljenja ali nedovoljenja pridelave GSO-jev na njihovem teritoriju. Danes vam lahko z veseljem predstavim svežen, ki ga je komisija sprejela danes zjutraj. To so sodelovanje z vami, člani odbora za javno zdravje, je pomembno, da bi zagotavljali izpolnjevanje potreb državljanov. Predlog zajema svežen, ki omogoča dve zadevi, hitro in eh, takojšno uporabo rešitve, ki omogoča svobodo državam članicam, pravno gotovost za daljše časovno obdobje, ki državam članicam eh, daje osnovo za izvajanje svojih odločitev. V tem eh, novem pristopu, kot sem že imel časa razložiti koordinatorjem političnih skupin v zadnjih tednih, zajema izvajanje naslednjih ukrepov. Najprej potrebujemo sporočilo komisije, ki bo razložilo bolj fleksibilno pristopo, potem potrebujem priporočilo o soobstoju ki bo nadomestila priporočil iz leta 2003, potem potrebujemo novo direktivo, direktivo o kultiviranju, kjer bomo dali državim članicah možnost, da omeji ali prepove eh, pridelavo GSO-jev na svojem zemlju, kar bo dalo ustrezno pravno gotovost. Tako da bomo v svežnjo dobili stališče gospoda Baroza in politične smernice trenutne komisije in pa Eh, izpolnili smo zahtevo 13 držav članic eh, na eh, svetu za okolje junija 2002, da bi kombinirali znanstveni pristop Evropske unije in sistem izdajen dovoljen za možnost večje fleksibilnosti držav članic. Države članice potrebujejo več fleksibilnosti, zato da bi upoštevali lokalne, regionalne in nacionalne pogoje pri razvijanju ukrepov sobivanja. To se odraža tudi v našem priporočilu o sobivanju obstoju. Naš eh, predlog eh, priznava, da so ukrepi držav članic oziroma da so lahko držav, ukrepi držav eh, članic usmerjeni tako, da bo imeli niže meje kot 0,9 odstotkov, kot je trenutno določeno. Nacionalni ukrepi morajo biti sorazmerni z ciljem, ki ga želijo doseči In sicer gre za zašito ustreznih eh, oziroma določenih potreb eh, konvencionalnega in biološkega pridelovanja kmetovanja. S tem so povezane seveda tudi zakonodajne spremembe. To bo najbolj varna pot za to, da države članice dobijo več besede pri pridelavi gensko spremenjenih organizmov, pri čem lahko posebejo tveganja, tveganja za zdravje in okolje. Verjamem, da je dodatek enega člena k direktivi o eh, pridelavi gesov ojev omogočila izpolnitev ustrezne zaveze, ki smo jo prevzeli. V pripravljalni fazi smo se srečali z vsemi deležniki, tudi z Evropskim parlamentom in delegacijami držav članic. Ta nova politika OGSO jih je doživela pozitivne odzive. Hkrati pa so se tukaj pojavila tudi določena vprašanja. Naj zagotovim, da na vsak način nameravam nadaljevati pri izboljševanju znanstvenega dovoljenja Evropske unije, povezanega z GSO-ji. Prav tako bomo nadaljevali z monitoringom dovoljenih eh, pridelkov. In v zadnjem četrtletju 2010 bomo preverili socioekonomske faktore, ko bomo dobili tudi ustrezno poročilo. Hkrati pa bomo nadaljevali z našimi ocenami direktive o kultivaciji in uredbi o eh, hrani in krmi. Prav tako bomo eh, poročali v skladu z direktivo in sicer v skladu z 26a členom in 26b členom. Prav tako bi rad poudarim, da se ne želimo odpovedati ničemer in ne nameravamo eh, pospeševati ali oslabitvi zahtev, ki jih je postavil parlament, ki sta jih postavila parlament in svet v letu 2003. Parlament eh, in svet morata sodelovati in premostiti eh, ovire. Trenutna zakonodaja je v skladu z realnost in kar države članice počnejo na področju, Eh, pridelave gensko spremenjenih eh, organizmov. Rešitev predstavlja dobro uravnoteženost med subsidijarnostjo in zagotavljanjem trdnosti obstoječega okvira in upam, da smo s tem naredili dober korak eh, v pravi smeri. Sej se vam bo dal kratek pregled eh, in podal nekaj svojih eh, misli o ključnih zadevah. Zdaj sem pripravljen odgovarjati na vaše vprašanja. Predsedniku vašega odbora pa bi predal niz eh, predlogov, ki smo ga razvili danes. Hvala lepa, John Daly, za te informacije, za sklepe v komisiji. S našo delegacijo smo bili v Parmi, na agenciji in tam smo govorili zelo intenzivno o GSO in tudi o drugih eh, temah, o tem, kako se pripravljajo znanstvene študije, eh, kako se izvajajo analize o ogrožanju okolja in zdravja ljudi. Dejali ste, da je vaš predlog eh, dobil veliko podpore, vendar je odprt tudi številno vprašanja. Eh, pripričan sem, da se bodo zdaj pojavila vprašanja v našem odbora, tako da se bomo takoj lotili dolgega seznama govornikom. Eh, začel bo gospod Zeben. Hvala lepa, zahvalil se Johnu Danju za to, da je izpolnil svojo obljubo in tako kot napovedal, leto dni kasneje pripeljal svoje predloge, ki jih imamo pred seboj. Rad bi podprl to, kar je povedal, da države članice, ki so kritične do GSO-jev, zdaj dobivajo pravno orodje za to, da grejo po svoji poti in pritisk komisije na države članice, ki so proti kultiviranju GSO-jev, zdaj niso več pod takem pritiskom. Naj povem, da ta predlog ponuje tudi možnost, da po načelo sobivanja oziroma so obstoja eh, kultiviramo tudi GSO-je. Tukaj še nekaj pojmov, ki me motijo oziroma ki bi si želel nadaljnih razlag. Pri trenutnem postopku, kar je omenil tudi gospod komisar, ne bo prišlo eh, do razvodenitve kriterijev, še vedno bomo uporabljali enako stroga pravila v primeru izdajanja dovoljenja za GSO. Torej, nimamo uh, Eh, nobene pospešitve, nobene razvodenitve v postopku izdaje dovoljen. Tukaj si želim eh, še vašo potrditev, kar zadeva monitoring in transparentnost, ali bo komisija tukaj naredila nekaj dodatnega, da bi zdaj dovoljene rastline nadalje nadzorovala in spremljala v okviru monitoringa in bodo ti podatki javno dostopni za to, da bi državljani in zainteresirane strani dobile možnost spremljanja teh podatkov. In še eno vprašanje, ki ste ga omenjali, gospod komisar, tukaj gre za sorazmerne ukrepe. Kaj komisija razume, eh, ko govori o, kon, o sorazmernih ukrepih, eh, pravi o sorazmernih ukrepih za sobstoj? So kaj to pomeni, ali je pa to neka skrita klauzula, ki naj bi prisilila države članice, da dovolijo pridelavo GSO-jev na svojem ozemlju. Hvala lepa, Richard Zeber. Gospod Odberend, hvala lepa, hvala gospod komisar za eh, vašo predstavitev in zahvaljujemo se tudi z, za to, da ste prišli na dan, kot ste to obljubili. Sveda imate prav, ko pravite, da je nov predlog v skladu z realnostjo, seveda je v, v skladu s trenutno realnostjo, imamo ustrezne postopke, nekatere države članice eh, želijo ali pa že zavračajo eh, namerno sproščanje eh, GSO-jev in tako imamo moratori, ki nikoli pravzaprav ni bil moratori, samo nekatere države so se lahko tako, so se želeli tako obnašati. Zdaj prihajamo bliže sistemu, ki ga imamo socioekonomsko sprejemljivost v določenih območjih, v drugih ne. Sistem, ki ste ga predstavili in vaš predlog je dokaj dober in smisel, na določenih mestih bi lahko bil bolj jasen. Nekaj zadev je omenil že gospod eh, Ziber. Evropsko dovoljenje in postopek, dali ste, da se s tem eh, izdajanjem dovoljen eh, potrebno izboljšati, s tem se lahko samo strinjam naš predsednik govoril o obisko Parme, kjer smo govorili o varnosti hrane. EFSA sama se zaveda, da je njihova priprava dovoljen za GSO je nezadostna vse v tem trenutku. EFSA pravzaprav ne ve, kaj. Eh, mislimo s tem, ko govorimo o ukrepih previdnosti. Gospa Lepaš in tudi ostali eh, vedo, da mora EFSA nujno izboljšati svoje postopke. Mislim, da si prizadevajo, ampak sploh na področju GSO-jev so daleč od tega, da bi bili dobri in daleč od tega, da bi bili zaupanja vredni in da bi lahko ljudem zagotovili, da počnejo najbolje, kar lahko. Sveda moramo biti tukaj bolj diplomatski, vi boste bolj eh, diplomatski, pri tem gospod komisar, sama pa sem lahko bolj odkrita in to kot tako me tudi poznajo. Tukaj ne bi govorila o subsidijarnosti, ampak o tem, da države članice lahko sledijo temu, kar od njih zahtevajo državljani. Lahko pa imamo dva stebra, da zapolnimo celoten sistem. En stebr je, da spremenimo zakonodajo o kultivaciji, o namernem sproščanju GSO-jev, po drugi strani pa potrebujemo sobstoj. Gospod Zever, in govori o tem, kar ste omenjali. Sama sem popolnoma prepričana o tem, da morate ali da moramo v Evropski uniji eh, predpisati so obstoj. Ima, potrebujemo najprej zanesljiva dovoljenja, potem imamo določila, ki omogočajo državnim članicam, da bomo omogočili namerno sproščanje, po drugi strani pa moramo imeti varnost. Eh, ukrepov namernega sproščanja, o čemer se mi pogajamo, ki so zavezujoče za države eh, članice, za Belgijo, Francijo, Avstrijo, eh, Nemčijo, to se pravi, kadar gre za regije, na katere vplivajo ukrepi v drugi državi eh, članici. Če bomo imeli takšen sistem, gospod Zeber je to tudi omenil, bo to zelo dobra pot naprej. Ampak tukaj imamo še marsikaj za narediti, ampak najprej potrebujemo zanesljiv, zaupanja vreden postopek. Eh, dovoljen. Hvala lepa, Korin Lepež. Euh, hvala, eh, gospod predsednik, hvala, gospod komisar, ki ste prišli danes k nam. Eh, pridružujem se tem, kar ste rekli. Eh, to, da bi eh, preprečili eh, določenim članom, da bi, prepre, prepre, da bi preprečili uporabo GSO-jev, vendar ne vem, kakšna je tu zakonska razlaga. Če, pre, če ne moremo narediti prepovedi zaradi sobstoja, niti zaradi okolja, niti zaradi javnega zdravja, kje bo zdaj ta osnova, pravna osnova in se eh, bojim, eh, da bo tu problem, torej eh, potrebno bo zagotoviti to pravno varnost pri državah, ki bodo prevzele to. Eh, po drugi strani pa glede uh, usmeritve, guidelines, ki bodo uh, eh, spremljali to, no, ta nov uh, prostop, gospod predsednik Lenin in, uh, in kolega so se tudi uh, o, govorili o obisku, ki so ga izvedli in bi prišlo je do repravega uh, Kefsi in prišlo je tudi do debate, do razprave z EFSO o načinu, kako, naj bi, kako so izpeljali ekspertizo, strokovno mnenje eh, in eh, predvsem v zvezi z neutralnostjo, z citiranjem eh, znanstvenih člankov in tako naprej. In sem vesela, gospod komisar, da ste uh, Eh, da ste nam se opozorili, da morajo biti eh, kriteriji eh, enotni in pravilni in se vesela tudi te, te direktive EFSA, ki gre v isto smer. Moramo delati več na ekspert, ekspertnem mnenju, na strokovnem mnenju in, in kar je bilo sprejeto decembra 2008, še ni bilo uresničeno in v zvezi z konfliktom interesom, torej se moramo usmeriti v ekspertizo, ki bo večdisciplinarna in eh, bolj poglobljena. Poslušala sem vas tudi zelo pozorno, gospod komisar, mogoče je to, nisem dobro razumela. Vi ste govorili o ekspertizi. Eh, na področju tvegan eh, v okolju. In danes predvsem eh, govorimo o eh, nevarnostih glede za javno, zvarst, javno zdravstvo. Torej, kaj storimo lahko oziroma ka, kakšne so izkušnje, ki, ki so zelo. Um, niso tako signifikativni neko značim, zato ker jih eh, glede, eh, predvsem glede kroničnih bolezni, o tem ne vemo ničesa, kajte vse te raziskave, ki zdaj delamo, so preveč omejene številčno, da bi prišli do določenega eh, cilja. Seveda, raziskava je potrebno, potrebno je narediti raziskavo o GSO-ju, ne samo o pridelovanju GSO-ju, temveč tudi o učinkih GSO-jev na, na, na zdravje in zadnja točka je gre za uh, flore, ko ste govorili o uh, do. Amflore, ko ste govorili o dovoljenjih, da je EMSA do potrdil pozitivne presoje o sigurnosti tega proizvoda. E, pred, prejšnji teden pa je EFSA uh, po povedala, da ni, da smo rekli, da je potrebno uh, nadzorovati določene vidike. Nismo rekli, da ni problema. Kljub temu pa je Evropska komisija 2. marca dovolila uh, pridobivanje amflore in ne vem, ali je bilo mnenje dobro ali slabo tolmačeno, ali nismo dobro, pre, ali nismo dobro uh, posredovali. To sem citirala, kar je povedala EFSA. Ali moramo uh, obdržati to uh, dovoljenje za amfloro? medtem ko je bilo eh, dano, ko, ko so bila mnenja že v bistvu mnenja, ki niso podpirala tega, tega, eh, tega vprašanja. Torej, hvala lepa. Hvala lepa, gospod Hasi. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Hvala tudi komisarju, da je prišel na to razpravo. Na začetku pa moram povedati, da sem razočarana. Eden od razlogov za to je, da ste, gospod komisar, dali o tem razpravljali tudi z koordinatorjami političnih skupin v odboru za okolje. V tej razpravi smo razpravljali o tem, kakšne podlage lahko uporabljajo države članice za utemeljitev eh, pripovedi oziroma zavrnitve kultiviranja določenih GSO-jev v svojih državah. Tukaj je bila luknja v osnutku, kjer je pisala, da komisija načrtuje, da ne bo dajala državam članicam eh, pravice, da bodo oblikovane da bodo izbrale kot utemeljitev za zavrnitev GSO-jev eh, svoja določila, okoljska določila, De ali pa ste, da boste ponudili maksimalno fleksibilnost državam članicam. Zdaj pa je v predlogu komisije, ki je bil danes eh, objavljen, izključitev zdravje in okolje kot utemeljitev za zavrnitev GSO-jev ali omejitve kultiviranja GSO-jev na svojemu zemlju. Zakaj torej govorite o prožnosti, o fleksibilnosti, če izključujete pomembne razloge, iz katerih je bi države članice zavrnile pridelavo GSO-jev? In še nekaj, ministri za okolje so že leta 2008 zahtevali boljšo oceno tveganja. To ste danes omenili, vendar pa so ministri to zahtevali že skoraj pred dvemi leti, vključno z dolgoročnimi očinki, z ocenov. Eh, vpliva uporabe herbicidov, kar zadeva pridelke odporne na herbicide ali pesticide. Oceno teh pridelkov. in uporabe teh pesticidov, ter zagotoviti, da je material iz ocene tveganja na voljo tudi za neodvisne eh, ocene, neodvisne analize, ne samo za analize tistih eh, podjetij, ki so naročila te analize. Ta izboljšana ocena tveganja, ki so jo zahtevali ministri za okolje že pred eh, časom, ni bila upoštevana. Zakaj ste začeli za ukrepom, ki je je v realnosti namenjena odpiranju dolgega seznama dovoljen za pridelavo GSO-jev. Eh, Hvala lepa, Mariza Matijas. Eh, Hvala, gospod predsednik, komisar. Veliko teh vprašanj je bilo že v prejšnjih eh, po eh, intervencijah omenjeno, vendar mislim, da nekatere je potrebno ponovno določene omeniti, predvsem, ker neh, n, n, zato, da bi tudi uh, bi videli, katera je seznam proizvodov, za, uh, ki bodo imeli dovoljenje za. Uh, pridelovanje in to je zelo pomembno in mislim, da je pomembno in, in pomembno, da ste danes prišli sem, da ste to predstavili neka to uh, predstavitev. Tisto, ka, ker pa je to tako pomembno, zato bi rada um, povedal, rada predstavila nekaj vprašanj, postavila nekaj vprašanj. Uh, to se pravi, ka, kakšna so jamstva za. Eh, za, za, to, za GSO, kaže, da te niso zadovoljive in zadosne. In mislim, da je to bistvena zadeva, bistvena dimenzija uh, kajti eh, nekateri kolegi so že omenjali tudi to vprašanje. Tudi, eh, kje je tu eh, pravna osnova temeljna, da bi lahko preprečili GSO-je? To se mi zdi tudi zelo pomembna dimenzija, ki pa ni, ni, z, ni, mo, ni dovolj upoštevana pri, komunika, pri poročilu komisije. To, To je seveda so tudi drugi kolegi omenili. In končno, še vprašanje, ki se mi zdi tudi pomembno in ki je, se tiče tega, da vsi vemo, da je odločitev komisije o novi, novi zakonodaji v zvezi s to zadevo, z zadevo z pridobivanjem GSO-jev, kaj, kaj kakšen, kakšen so tu vplivi na. Uh, eh, eh, Kakšni so vplivi torej, ka, kaš, ka, kaj je tu pomembno, so, ka, kje je tu zakonodaja, kakšna bo to zakonodaja, kje so tu vzroki, ki so jih, ki so jih predstavila komisija. Uh, in te niso jasne, to bi, in ker niso jasne in kot je to osnovno načelo za vse to zadevo, ki mora biti vzbujati eh, zaupli, zaupnost, bi rada, da nekaj od teh razlogov bolj natančno razložite in nam date tudi, eh, nam ulijete tudi to zaupli, zaupljivost, eh, ki je potrebna glede teh organizmov GSO. Torej, najlepša hvala. Hvala, Ester. Hvala lepa, to je bil prvi krok eh, vprašanj eh, od koordinatorjev različnih političnih skupin. Gospod komisar, zdaj lahko odgovorite na njem. Hvala lepa. Poskušal bom biti kratek, vendar bom hkrati poskušal odgovoriti na vsa vprašanja, ki ste jih omenjali. Najprej razvodnitev postopka. Lahko vam zagotovim, da ne bi, bo prišlo do nikakršne razvodnitve postopka pri izdajanju dovoljenja za GSO je postopek, ki je določen. Če je karkoli od tega, kar sem že dejal v javnosti, nekaj, kar je potrebno, potem je to izvajanje, osrezno izvajanje postopkov izdajanja dovoljenja za GSO-jev. Seveda delamo na tem, da bi izpolnili zahtevo sveta po okrepitvi in izboljšanju vidikov ocene tveganja. Tukaj smo v zamudi iz različnih razlogov, vendar pa pričakujemo, da bomo do konca leta dobili ustrezna poročila o izboljšanju presoje vpliva na okolje kar bo izdala EFSA in prav tako ocena socioekonomskih vplivov, kar bo upoštevano pri ustreznem postopku, kar bo pripravil generalni direktorat eh, Sanko. Tako da bomo pospešili proces na področju GSO-ja. V zadevo bomo pogledali celostno, pogledali si bomo, kam se vse skupaj premika in to kritično. Upam, da bomo lahko še do konca 2010 eh, lahko to pogledali in videli tudi, eh, kakšne bodo posledice vsega tega, tako da bomo lahko vodili bolj široko razpravo o eh, temi gensko spremenjenih organizmov. To potrebujemo, saj moramo v zadeve spraviti pravo mero realnosti. Torej, naj vas pomirim, ne bomo razvodnili postopkov z pospeševanjem vsega skupaj. Nekateri pravijo, da bodo pišili postopke izdajanja dovoljen. Nič kaj takega se ne bo zgodilo. Tukaj smo zato, ker smo obljubili, da bomo prišli. Obljubili smo marca, da bomo pred poletjem prišli z našim predlogom moje službe so trdo delale na tem in zdaj smo prišli pred vas z tem predlogom. Kar zadeva nadaljne spremljanje, monitoring, ena od posledic je, naše ocene je, da ukrepimo monitoring vidike spremljanja gensko spremenjenih organizmov. Naučiti se moramo iz dejanskih izkušenj, te izkušnje se morajo stekati konkretno v znanstvene raziskave, izboljšati moramo te raziskave in eh, izboljšati eh, naše presoje in analize. Tako da bomo vedeli, kaj storiti, pa primere, da gre kaj narobe. To je nekaj, česar se bomo lotili čim prej ne v obliki poročil eh, ali česa podobnega, ampak to je nekaj, kar je mogoče izvesti v kratkem času. Eh, spodbujali bomo tudi področje neodvisnosti. Upravičujem se, da povezujem določene zadeve skupaj. Tudi kar zadeva neodvisnost EFSE, vpliva, ustrajamo na tem, da bi dobili ustrezne neodvisne preiskave strani znanstvenikov, ki so v EFSI, tako da bi zagotovili neodvisne raziskave, neodvisne ocene, kar zadeva sorazmerne ukrepe in sorazmernost nasplošno. Če odgovorim tudi gospehaci, na kakšni osnovi lahko države članice zvrnejo eh, kultiviranje, pridelavo določenih gensko spremenjenih eh, organizmov lahko bi rekli, da lahko uporabijo katerokoli utemeljitev, katerokoli osnovo, ko enkrat obvestijo komisijo o tem, kaj počnejo, potem lahko izberejo kakršnokoli osnovo. Mora pa biti neka sorazmernost. Sorazmernost pomeni, da morajo imeti neki razlog. Ne more reči, da prepovedujejo ta gensko spremenjeni organizem zaradi tega, ker jim ni všeč. Morajo utemeljiti zadevo tako, da želijo uh, zavarovati uh, biološko kmetovanje, biološko pridelavo ali kaj podobnega. V naši državi smo zelo proti eh, gensko spremenju organizmom, zaradi tega vključujemo tudi socioekonomske faktorje kot razloge eh, za to, da države članice enostavno zavrnejo eh, pridelavo GSO-jev na svojemu zemlju. Zakaj se tukaj ne naslanjamo na okoljske razloge? Zaradi tega, ker se postopek zavrnitve začne takrat, ko že obstaja neko dovoljenje. V postopku dovoljenja eh, GSO-ja so bile že ob upoštevani okoljski razlogi strani EFSE e in to je zapisano tudi v mnenju EFSE. E. Torej, edina možnost eh, za oporekanje znanstvenega mnenja EFSE e ne more biti v tem, da rečemo, da iz eh, znanstvenih razlogov eh, ne želimo tega in tega. Tukaj imamo še vedno varnostne določbe, varnostne klauzole. Če želi država članica zavrniti nekaj na osnovi znanstvenih razlogov in okoljskih razlogov, imajo še vedno ustrezne varnostne klauzule na voljo, da to počnejo. Zdaj poskušamo dati samo osnovo eh, neznanstvenih razlogov, kar bo državam članicam omogočalo bistveno večjo eh, prožnost eh, pri tem, da zavrnejo nek GSO kar zadeva substoj, čezmejni substoj tovrstnim organizmom. To vrstni ukrepi že obstajajo v obstoječih smernicah. Tukaj imamo obveznost nudenja informacij kmetom v državah, ki mejita druga na drugo. Poleg tega imamo določene tudi eh, pogoje eh, jamstva v, in odgovornosti v primeru navskrižne kontaminacije. In to ostaja. Torej, obstoječa določila, kar zadeva eh, čezmejno pridelavo, ostajajo takšna kot so in jih ne bomo črtali. Ker zadeva realnost, današnjo realnost, je to tudi nekaj, o čemer moramo govoriti. Sedem držav članic je z uporabo varnostnih klauzol se popolnoma odpovedalo kultiviranju GSO-jev. Naj bo popolnoma jasno, kaj tukaj počnemo danes državam članicam ponujamo možnost, da rečejo ne k pridelavi GSO-jev. Torej, ne želimo, da bi pridelovali več GSO-jev, ampak dajemo možnost državam članicam, da zavrnejo pridelavo GSO-jev. To je namen te direktive. Kar zadeva pravno uh, osnovo. Naš predlog ima eh, tudi namen dati ustrezno pravno osnovo državam članicam za njihovo zavrnitev. To se pravi, da bodo pokrite za zakonodajo, ko se bodo tako odločile. To je tudi priporočilo ali nasvet pravne službe glede tega eh, zdravstvene študije in študije vplivov na okolje tukaj ne bomo zmanjšali zahtev, kot sem že povedal, ne bomo razvodenili postopka nadzora pri izdaji dovoljen za predenavo GSO-jev. To ni naš namen. Kar zadeva krompir amplora, eh, o tem ne morem govoriti, to bi moral preveriti in šele potem lahko odgovorim. kot se govori o tem stališču glede krompirja. Bo treba to preveriti. Kar zadeva zadnjega a, a, govornico, kar zadeva pospešitev izdaje dovoljen. Tukaj imamo postopek izdaje dovoljen, ne pa neke a, hitenja. Ti postopki so dokaj počasni. Ta proces je treba izvesti in ta proces traja svoj čas. Nihče ne pritiska na hitrejšo izvedbo postopkov za izdajo dovoljenja, vendar pa se zavedamo, da se ne moramo znajti v situaciji, ko bomo vedno čakali na nekaj, kar se bo zgodilo, zato da bi sprejeli določeno rešitev. Kajti znašli se bomo v položaju, ko se bomo vrtili v krogu in nikoli spre, več sprejeli neke odločitve. Odločitve je treba sprejeti, proces obstaja, proces je treba izboljšati, postopke je treba izboljšati, tukaj potrebujemo ustrezne ukrepe. Treba je narediti vse ustrezne študije in analize. Lahko vam zagotovim, da bom do konca tega leta prišel eh, ponovno k vam in z vami razpravljal o vseh ukrepih, o katerih razmišljamo za izboljšavo postopka. Sam si želim izboljšavo tega postopka, ker ti to bo izboljšalo raven zaupanja. Se ne moramo voditi vojne vsakič, ko omenjamo gensko spremenjene organizme. Premakniti se moramo, premakniti skupaj z inovacijami, vendar varnimi inovacijami. Hvala lepa. Hvala če sem to dobro razumel, se pravzaprav ne bo prav veliko spremenilo, kaj ti države članice so imeli na voljo varnostni ventil za izključevanje GSO-jev. Na nacionalni ravni smo že imeli možnost rečine in zdaj se širi samo paleta razlogov, da rečemo ne. Na nacionalni ravni smo imeli že doslej dovolj možnosti. A smem komentirati, pravi komisar. Povedati je treba tudi, da je ta varnostna klauzula ukrep, ki so ga sprejeli države članice in to je morala komisija sprejeti. In če komisija tega ne bi sprejela, potem bi morala država članica umakniti e, to varnostno, ta varnostni ventil ali pa e, bi morala pred sodišče. To se ni zgodilo. Odločitev držav članic eh, ni nekaj, bi, čemor bi komisija oporekala. No, to je bolj jasno, to je vendarle razlika od prej do sedaj. Gospa Juze je, kot nas, je naslednja. Hvala, predsednik. Hvala, gospod komisar, da ste tako hitro prišli, da nam razložite predlog, ki ste ga eh, sprejeli. Občutek, ki ga imam, je, da se hoče komisija s tem umiti roke in pustiti igrati žogo na strehi držav članic. To je, mnen, to je problema, ja, problem javnega mnenja, bolj kot znanstvene problem. Tu imam nekaj nejasnosti, nečesa nisem dobro razumela. Država članica lahko unilateralno, torej sam, uh, dovoli uh, uporabo eh, pridobivanje GSO-a ali mora to biti komisija, ki to dovoljuje. Drugo vprašanje, ki me zaskrbi mi skrbi, je notranji trg. Ali se te, eh, to tiče samo eh, te, to pridelovanje, torej država članica se lahko zavrne pridelovanje enega GSO-ja ali pomeni to tudi eh, nek učinek na trgovanje, na trg. Ali lahko prodaja, recimo ena država, ki pridobiva to GSO, ali lahko prodaja ta GSO državi, ki, ga je ki je prepovedala pridelovanje. In eh, druga zadeva je argument, kot je javno mnenje, ki se dale zelo dobro manipulirati. Mislim, da bi moralo imeti samo znanstveno uh, uh, osnovo ta argument. Se bojim, da bodo to plačali pridelovalci, kmetovalci. Zdaj je 142 trn 30 milijonov hektar, ki so genetik, eh, ki, kjer je pridelovanje GSO in seveda to prihaja noter v Evropo preko jogurta, eh, preko insulina, eh, piva in tako naprej, ki so narejeni z, z sredstvi oziroma z GSO-ji. Tudi recimo bombaž, ki prihaja v Evropo, prihaja iz držav, kjer je, gre za. Uh, bombaž, ki je genetsko bil spremenjen in, eh, in tako, da bi bil potem odporen proti bolezni. Naši kmetovalci potem niso več konkurenčni, ne morejo, uh, veliko, pri, ne morejo pridelovati veliko uh, pridelkov, kajti ne morejo uh, prenesti previsokih stroškov. Uh, hkrati pa vstopajo na tone eh, raznih eh, eh, vrst koruze in soje iz držav, kjer so, kjer so pridelani na, na gensko spremenjen način. To, mi, to je nekaj, kar mi ne gre v glavo. To hočemo naresti iz Evrope nek mehur, hkrati pa imamo ta mehur poln lukan, kjer in vseh strani nas, nas vse strani vstopajo ti uh, eh, GSO-ji in, in seveda s tem uh, nastopijo problemi za naše gospodarski sektor. Jaz sem delala 20 let na biotehnologiji in na področju raziskovanja kmetijskih pridelkov in če je GSO, ki, eh, ki ima vse ekspertize, vse raziskave, ki dela EFSA in tako naprej, potem. Uh, Eh, nima, ne bo imela nobenega, eh, eh, nobenih težav, da bi to sprejela. Dejansko to uporabljamo že, kajti vsaka konzerva, ki jo kupujemo, je v bistvu iz, iz koruze, ki je že, bilo, je že logenetsko predelana. Torej, bojo, kmetovalci bodo tisti, ki bodo morali plačati račun. Hvala lepa. Merci beaucoup, monsieur le président. Hvala, gospod eh, predsednik. Rada bi se zahvalila komisarju Daliju, da nam je povedal vse, da nam je dal vse, vse te obrazložitve. Moja, um, moje mnenje je podobno tega, kar je rekla gospa. Uh, Dan, dano nam malo, ve, dalo ma, malo več možnosti izbire državam članicam, eh, torej da in sprašujem se, za kajti ko govorimo o GSO-jih, moramo to razpravo uh, vplesti uh, v, v širši okvir poli, eko, evropske politike, eh, predvsem eh, glede evropskega kmetijstva v celoti. V tem, v te, eh, okviru, v tem smislu ne moremo pozabiti tudi vpliv, ki bo im to imelo na, eh, gos, na gospodarstvo oziroma kmetijsko gospodarstvo nasplošno. Eh, seveda dovolimo, da imamo izbor, e, to je v redu, vsi se strinjamo, vendar imamo občutek, da Evropska komisija na ta način e, se na nek način e, umije roke oziroma nima preveč jasnih stališč, prepušča svobodo državam članicam, vendar je tu tudi tveganje, da bo nastalo neravnoteže med različnimi evropskimi državami. Eh, in na temelju njihovih odločitev v zvezi z GSO-ji e in seveda skupno eh, kmetijsko politiko. Rada bi, gospod komisar, gospod Dali, da nam poveste, kaj, razmiš, kaj mislite o tem tveganju, o katerem eh, jaz govorim, in ali mislite, da je pomembno tveganje, jaz tako mislim in kako si predstavljate, da bi ta problem lahko rešili. Merci beaucoup, Anne Delvaux. Hvala, Andelvo, hvala, eh, gospod predsednik, hvala, gospod komisar. Eh, zelo sem vesela, ehm, da ko govorite o eh, tem, kar ste povedali v zvezi z GSO-ji in z nerazvodenitvijo postopka. Po drugi, stari, pa, po drugi strani pa se bojim Eh, pa sem zaskrbljena tudi to možnost, da lahko države komercializirajo in eh, po svoji izbiri, ali je to dejansko eh, se jema z skupno kmetijsko politiko. V zvezi s tem se dejansko sprašujem in seveda tudi v zvezi s tem, kar je Francois Kostel povedala. E, pred kratkim je belgijska ministrica za kmetijstvo govorila tudi o praktičnih e, učinkih, recimo prevoz GSO iz države, ki jim dovoljuje GSO, je druga, ki ne dovoljuje. Predstavljajte se, kakšna bo to situacija v praksi in, eh, in seveda razmišljam, to je bilo tudi sedaj podarjeno, kaj ne, kaj bodo, kako bodo preživeli to kmetovalci, da, da ne bi eh, kako, in da ne bo prišlo do um, vpliva GSO na druge, na, na, ene, na polje, kjer jih, polja, kjer jih ne, ne proizvajajo. Omenili ste tudi na. Um, ocene uh, učinkov na okolje. Uh, E, se sprašujem, kako lahko obdržimo biodiverziteto in menim, da tu niso, da teh indikatorjev presoje evalvacije nimamo. In seveda bi morali e, tudi kakšne, kakšne, kakšne so učinki oziroma korist GSOM. Tudi same EFSA ni čisto ni jasno povedala, kako to gre. Seveda se mi zdi potrebna ta, to dovoljenje, vendar bi morali imeti dobre zmožnosti, sposobnosti upravljanja in vedeti tudi, kakšne so eh, tu tveganja. Zopet gre za previdnost, ki jo moramo imeti pri tem. In zakaj ne bi imeli, zakaj ne bi uh, sprejeli svet ministrov uh, decembra 2008, ko so rekli, da so uh, države članice rekli, da bi jih pred samom zadovoljenjem imeli ekspertizno mnenje in potem tudi avtonomija določenih geografskih eh, področji v zvezi z GSEO-ji. To bi bilo malo lažje, kajti lahko bi eh, to tudi lahko vključili v pravni okvir, eh, ki velja danes. Hvala lepa. Merci, Andelvo, Mihajl Tremopoulos. Mihajl Tremopoulos. Kjer je deli? Si me rezume, όλες τις ανησυχίες που εκφράζω. Hvala lepa, gospod Dali. Strinjam se z vsemi pomisleki, ki so bili danes tukaj izraženi. No, ampak naj vas vprašam, kako demokratičen je postopek, ki ne upošteva volje evropskih državljanov ali vsaj večine leteh, postopek, ki odpira Pandorino skrinjico in eh, onesnaženje z GSO-ji naredi za zelo verjetni scenarij. Ta vaš predlog se mi zdi, da predstavlja jasen poskus tega, da bi problem reševali na hitro, brez eh, resne analize vseh tveganj, ki jih predstavlja sprejetje teh eh, potrditev in dovoljenja za uporabo teh novih GSO-jev. To bi lahko prepovedali, ampak vendarle eh, zaenkrat se ne upošteva eh, teh eh, tveganj in pravite, da bodo vaši predlogi v, po veliki verjetnosti imeli tudi negativne vplive na kmete, ki ne uporabljajo GSO. Vaš predlog pa obenem ne daje državam članicam pravice do prepovedi pridelave GSO-jev zaradi morebit dodatnega tveganja za, za človekovo zdravje in okolje. Tako da se mi zdi jasno, da preden zapustite to dvorano, odgovorite na zelo jasno vprašanje, ki je bilo zastavljeno glede pravne podlage. Skratka, kakšna bo pravna podlaga, kako trdna bo ta pravna podlaga, kajti mora biti, če hočemo, da bodo države članice lahko dejansko prepovedale pridelavo GSO-jev in vi kot eh, komisija, me zanima, ali boste zagotovili pravno podporo, ki jo bomo potrebovali napram ZDA in ostalim članicam Svetovne trgovinske organizacije, ko bodo skušale tožiti tiste države Evropske unije, ki so dejansko uveljavile prepoved. Mislim, da so to dokaj jasna, nedvomna vprašanja in prosil bi tudi za odgovore. Hvala lepa, Kriton Arsenis. Hvala lepa, predsednik. Pozdravljeni, gospod komisar. Gospod komisar, če si pogledamo zadnji eurobarometer iz 2005 o GSO-jih, ni niti ene države v EU, kjer bi sprejemanje GSO-jev preseglo 50 odstotkov, povprečje je le 27 odstotkov. Praktično samo eden od štirih evropskih državljanov odobrava uporabo GSO in države članice so zaskrbljene. Kljub temu pa je komisija štirikrat skušala odpraviti prepoved, ki je obstajal v državah leta 2005, 2006, 2007 in potem še marca 2009. E, eh, okoljski ministri so prav tako soglasno sprejeli odločitev, ki, po kateri zahtevajo enoten in pregleden sistem. Vaš predlog pa se zdi, da dosega ravno naslednje. Vi pravite, da ne bi imeli prepoved na etičnem temelju. Sub, prav tako omenjate subjektivnost z vidika varovanja javnega zdravja. Zdi se, da komisija ne želi robustne, neodvisne eh, in eh, zanesljive strokovne znanstvene ocene ali GSO-ji predstavljajo nevarno za javno zdravje, pa želite, da se osredotočamo zgolj na študije EFSE. Eh, e. In tudi na zadnji razpravi, ki smo jo imeli tukaj z EFSO, so priznali, da so tukaj določene države, resne države. In kot je gospa Korin Lepaž dejala, ta odločitev neke države, da prepove uporabo GSO-jev eh, tudi na drugi podlagi kot na znanstveni podlagi, pa seveda vnaša negotovost, pravna negotovost. In zato bi prosil, da odgovorite na to vprašanje. Ali se komisija izogiba takšnim študijam? Je to namen? Ker to so vprašanja, ki se bodo porajale v glavah naših državljanov, ki jih resnično skrbi vse, kar se dogaja okrog GSO-ja v tem trenutku. Hvala lepa. Renate Zomar. Hvala lepa, gospod predsednik, lepo zdrav tudi gospod eh, komisar, lepo, da ste tu. Vedno se jezim, ampak to ne velja le za vas in vaše generalne direkcije, ampak splošno za komisijo, da v uh, časopisih prebiram nekaj prej, preden obvestite parlament. Lepo bi bilo, če bi parlament eh, najprej obvestili, potem pa stvari dali v medije, ampak vendarle. Kar zadeva to ureditev GSO, tu vam lahko samo čestitem. Gre za zelo. Uh, konsekventno delo komisije in to je popolna blamar za države članice, ki so v zadnjih letih vedno bolj neodločne, kar zadeva odobritev uporabe tistih GSO-jev, ki jih je EFSA eh, razglasila za varne po eh, večkratnih ponovljenih preizkusih, pa vendarle so države članice ne morejo odločiti, da bi to omogočili in komisija je bila vedno potem prisiljena v preteklosti eh, soglašati s takšnimi odobritvami. In to so razmere, ki se preprosto morajo spremeniti. Prav tako pa se mora spremeniti poročanje EFSE. In ko pravite, da se bodo eh, življenjopisi sodelavcev EFSE še nekoliko bolj natančno preverili, da bomo videli, da ne bo nekakršnega suma, da je kdo kakorkoli od česa odvisen, ko gre za eh, podeljevanje dovoljen za GSO-je. To je zelo dobro, kajti eh, sama Sam sloves EFSE kot neodvisne organizacije se v zadnjih letih še posebej strani držav članic nekoliko postavlja pod vprašaj. Eh, in eh, to predvsem zaradi neuspešnosti držav in zaradi nesposobnosti držav, da bi odločali in zato je to pač slepili manever. Skratka, mislim, da je zelo dobro, da ste kar seveda konsekventni pri svojem delu, kajti situacija, ki je zdaj pred nami, povzroča velike. Eh, veliko ekonomsko škodo, prihaja do neželenih eh, mešanj GSO-jev z eh, ne GSO-ji in potem je potrebno uničiti posevke, čeprav so proizvodi sami tu zgolj zato, ker države članice niso sledile z ustreznimi odobritvami. Zdaj imamo de facto prepoved uporabe GSO-ja v nekaterih državah članicah, to od konca, leta, od konca 90-ih let. In eh, ko sem prišla v parlament, sem bila takoj v, preiskovalnem, eh, v preiskovalni komisiji. Eh, glede direktive o sproščanju na trg. E, mislim pa, da moramo zdaj omogočiti tudi druge argumente, zato da bomo Eh, lahko omogočili državam članicam, da prepovejo pridelavo GSO-jev na njihovih ozemljih. Eh, ta direktiva o eh, sproščanju mislim, da je problematična samo v tej eni točki, kajti če bomo odprli ta celoten svežen ponovno, potem sploh nikoli ne bomo dobili nekega pravnega akta, ki bi odgovarjal našim željam in seveda so tudi razprave tukaj v našem odboru mm, zelo, zelo Eh, čudne, še posebej tisti, ki iz eh, bolj ideoloških kot iz kakršnih koli drugih razlogov zavračajo GSO-je. In mislim, da je eh, to zbujanje panike med evropskimi državljani uspelo. Države članice očitno niso zdaj sposobne uh, ustrezno ozavestiti potrošnikov, zakaj sploh gre pri genski tehnologiji. In zato sprašujem komisijo, ali nameravate kaj storiti za to, da bi uh, evropske državljane sploh ozavestili o GSO-jih. Tudi sploh ne vedo, zakaj gre in eh, deloma, no naj bom nekoliko bolj provokativna, se ljudi jemne za neumne. E, kajti, če nekdo nič ne ve o nečem, potem je zelo enostavno e, zbujati strahove. Tako da tudi to mislim, da bi morala komisija upoštevati in razmisliti o tem, ali morda ne bi skupaj z državami članicami izvedla kakšne eh, kampanje ozaveščanja o eh, genski tehnologiji, kajti verjetno mimo tega sploh ne bo šlo v prihodnosti in gre za zelo arogantno razpravo, ki jo zdaj vodimo v Evropi glede na eh, zelo eksponentno rast evrop, svetovnega prebivalstva, glede na podnebne spremembe bomo v prihodnosti še zelo debelo gledali, ko bomo ugotovili, kako zelo potrebni bodo GSO-ji tudi pri nas, ne samo drugot po svetu. Še eno vprašanje, ki ga imam za vas. Kako nameravate zagotoviti to, da bo ta dokaj tolerantna ureditev, ki jo želimo ugraditi v eh, direktivo o sproščanju, da eh, bodo države članice lahko potem eh, prepovedovali uporabo GSO-ja na svojem ozemlju. Kako boste torej preprečili, da bi prišlo do splošne prepovedi GSO-ja v, v EU? Bila Rajuso je že omenila, kaj bo potem naslednji korak, eh, kako bo potem z uvozom. Zdaj gre za uh, pridelavo. Kaj pa, če država reče, da ja, je uvoz tudi prepovedan? Kaj se bo potem zgodilo s kmetijstvom? 80 odstotkov naših Eh, proteinskih krmil uvažamo, predvsem iz Severne in Južne Amerike in eh, praviloma so zato GSO-ji. Tako da ne vem, kako nameravamo te stvari rešiti. Prav tako me zanima, ali imate kakšne ocene glede stroškov, ki bo zaradi tega nosilo kmetijstvo. Eh, prav tako me zanima, kako ocenjujete višanje cen hrane, kajti seveda ne more kmetijstvo samo nositi vseh teh stroškov. Skratka, prišlo bo do eh, zelo, zelo velikega povišanja eh, cen, še posebej za prehranske izdelke živalskega izvora. Hvala lepa. Še dva sta prevelna k besedi, potem pa eh, bo konec Lojze Petrle in Mary McGuinness. Izvolite. Predsednik, tudi mene ne zanima ideološka razprava zlasti ne v duhu, da bi proglašeni za čustveno neravnotežene tiste, ki so proti e, več e, močnejši rabi e, gensojev. Jaz sem za zelo odgovorno in stvarno razpravo, tudi za zelo znanstveno razpravo in seveda za čim bolj transparentno in odgovorno pravno ureditev. Jaz sem vesel, da država članica lahko reče ne. Ne vem pa, če ne pridemo do problemov pasivnega kajenja, če pa sosednja država članica reče da eh, gensko spremenjenim organizmom. Jaz sam sem se nekoč predvsej ukvarjal s sistemsko analizo v znanosti in je jasno, da ko govorimo, da je treba celostno zadeve preštudirati, eh, kar ste gospod komisar tudi izrazito poudarili, potem vemo, da si vedno iz stvarnosti vzamemo lahko samo določena področja, ki jih natančno proučimo. In tukaj se začenja zame tudi politični vprašanji, katera, katere raziskave naročimo, katera vprašanja so za nas relevantna. Tukaj sem gotovo za proporcionalnost oziroma poštenje v tem smislu, da smo pozorni, da vprašanj tistih, ki hočejo več GSO in do tistih, ki vidijo več tveganj mislim tudi, da moramo biti odprti za nova vprašanja pred uvajanjem ali pa po uvajanju GSO-jev, kjer se bo to zgodilo. In eh, vprašanje je, dokje lahko znanost obdela vse, no vse, itak ne morem, ampak številne interakcije, ki se dogajajo eh, v naravi, recimo vpliv eh, cvetnega prahu, gensko spremenjenih organizmov na, na čebele in na prehrambeno veligo in tako naprej. Hitro pridemo do, do velikih vprašanj. In slišali smo, da EFSA na nekatere odgovore nima, na nekatera vprašanja nima odgovora. In zato tudi razumem vaš povdarek, gospod komisar, da boste delali na izboljšanju znanstvenega pristopa v zvezi z oceno tveganja. Torej, jaz bi si želel, da bi dobili čim prej odgovore na vprašanja. Vem pa tudi, da ko se zadeva spusti oziroma sprosti, eh, potem postane dejstvo samo argument, potem se v nekaterih stvareh ne govori več. Eh, jaz bi si želel, da eh, sledeč temu, kar je rekla kolegica Zomerjeva, da bi Evropska zveza bila zelo pozorna do globalnega vidika uvajanja oziroma Eh, prodaje gensko spremenjenih organizmov. Eh, to je zelo resna zadeva in mislim, da bi kazalo tukaj se eh, še, še več angažirati, sicer lahko pridemo v, v težje probleme. Hvala. Tako, zdaj je seznam govornikov zaključen, kajti čas beži. Še dva torej. Merit McGuinness kot prva. Hvala lepa, predsednik, in se upravičujem komisarju in vsem ostalim, da me ni bilo tu že na začetku eh, tega pogovora. Sem pa prebrala izjavo komisije in moram reči, da pozdravljam tako to izjavo, kako tudi vašo prisotnost tukaj. Zamudila pa sem, ker sem imela srečanje s skupino mladih kmetov in govorili smo ravno o tem, o GSO-jih. In upam, da bo od danes dalje omogočena mnogo kakovostnejša razprava znotraj držav članic glede novih tehnologij, vključno z GSO-ji. Kajti na nek način kmetije in tudi ostali raziskovalci, znanstveniki bodo morali začeti o tem govoriti. Če se neka država odloči za prepoved te tehnologije znotraj svojih meja, bomo potrebovali bolj informirano razpravo o posledicah tega. V moji državi, na primer na Irskem, se je vlada tam ki ne zastopa moje politične opcije, e, dosledno na svetu glede tega ne glasuje in se vzdrži, vendar le pa uvažamo e, mnogo genetsko spremenjenih organizmov, e, ki so odobreni. Zaenkrat Irska ne želi pridelovati GSO-jo, vendar pa si ne želim, da bi kar vse poprek nasplošno prepovedali to vrstne organizme, ki bodo morda predstavljali pomemben odgovor na podnebne spremembe v prihodnosti. Tako da upam, da bo zdaj boljša razprava in da bodo tisti, ki nekoliko bolj odprte glave razmišljajo o tem, o tem lahko razpravljajo, ne da bi e, zašli praktično v, v boj. E, zelo težak boj. Vidim, da se smehljate, komisar, ampak res ta razprava je bila zelo težka. In, e, ljudje na obeh straneh, tisti, ki so ukopani za to tehnologijo in tisti, ki so še bolj globoko ukopani proti tej eh, tehnologiji, mislim, da morajo začeti normalno razpravljati, ne na ideoloških eh, osnovah, ampak na nekih realnih osnovah. Če se Evropska unija odloči, da je proti tej tehnologiji, ki jo je prostali svet sprejel, je to velika nevarnost, še posebej, če ne pogledamo morebitnih posledic. Zato sem dajala tem mladim kmetom, da naj gredo domov in da naj za začenjajo nekoliko bolj odprte glave gledati na to, da ne sprožijo razpravo med seboj, razpravo, ki se bo prelila v družbo na splošno. In če bo družba eh, širše še vedno trdila, da ne želi te, po, te tehnologije, potem je treba tudi sprejeti posledice, ki jih to pomeni za našo prihodnost. Kajti številni v tej dvorani smo zelo zaskrbljeni glede okolja, glede podnebnih sprememb in morda nam bo ta tehnologija ponudila določene rešitve. To seveda ni odgovor na vse, eh, to gotovo ni odgovor na lakoto v svetu, lahko pa to reši določene probleme, ki jih imamo in zato bi menila, da moramo biti samo nekoliko bolj eh, odprte glave, ko gre za ta vprašanja. Hvala lepa še zadnji Petr Lize. Hvala lepa predsednik, hvala lepa gospod eh, komisar. Najprej sem bil nekoliko zadržan, ampak eh, nekateri prispevki kolegici in kolegi, kolegov so me motivirali, da vendar nekaj povem. Sam sem sodeloval pri pripravi obstoječe direktive o sproščanju tukaj v parlamentu. E, nisem ravno navdušenec nad e, zeleno e, gensko tehnologijo. Mislim, da pa je vendar nekaj, kar nekateri pravijo pretirano. Sem za stroga pravila, ampak kljub temu, kar nekateri pravijo, mislim, da že imamo zelo stroga pravila. Nikjer sicer v svetu nimamo tako strogega postopka za izdajo odobritev kot vi mi v Evropski uniji, prav tako kot drugo to je pač politična rešitev, o kateri smo se takrat dogovorili. E, nikoli poprej in e, kasneje v zgodovini Evropske unije ni bilo toliko zelenih ministrov e, za mizo kot takrat. E, v Italiji, Franciji in Nemčiji so bili zeleni ministri tisti, ki so se z nami o tem pogajali in politična izkušnja kaže, da se z drugo najbolj varno rešitvijo, ne moremo strinjati, ampak samo za najbolj varno rešitvijo. Tako da imamo, mislim, da po mojem mnenju zelo varen, dober sistem in tema, o kateri smo govorili prejšnji teden, kontroverzna tema kloniranja eh, držav. Tukaj ne moremo uporabiti enakih eh, argumentov, tukaj gre za popolnoma drugačno razpravo, ne za dobro počutje živali. Tako da v bistvu, in tudi v naši skupini so nekateri, ki so to izpostavili, v bistvu bi tudi države članice, ki so bile eh, do sedaj nekoliko bolj Eh, zadržane te proizvode dopustiti. Če komisija zdaj jasno, pravno in politično pokaže, da to ni potrebno, potem mislim, da je to korak v, v, na, v to smer. In mislim, da moramo vsi to pač tudi prepoznati, kajti običajno je komisija kot uh, varuh pogodb in eh, kot uh, varuh prav negotovosti tisti, ki mora to popeljati pred sodišče, če nima ustreznih argumentov. In komisija je do zdaj iz pragmatičnih, iz pragmatičnih razlogov uh, se vzdrževala tega uh, pristopa. Jaz nimam nobenega problema s tem, komisar, če bo pač pritisk v tem odboru in drugot eh, prevelik, predlog pač umaknete, ampak potem boste morali tudi tožiti tiste države članice, ki iz pač političnih razlogov tega ne želijo. Znanstveni razlogi so jasni in ti se že upoštevajo že danes in to je nekaj, kjer seveda imamo pač lahko različne, različna mnenja, ampak če se zadeva večkrat eh, preveri in dokaže, potem je prej ali slej pač treba eh, dati besedo eh, inštituciji, ki smo za to tudi konec koncev ustanovili. Mislim torej, da je ta predlog razumen, pragmatičen, da spoštuje politične danosti in če tisti, ki so kritični do GSO-jev in ne želijo imeti GSO-jev, eh, prevladojo, potem je treba vedeti, kakšne bodo posledice. Prišlo bo do postopkov, morda bo celo neko podjetje eh, tožilo prej ali slej in potem bodo ti kritični glasovi proti eh, genski tehnologiji dosegli manj, kot pa zdaj, če spremimo ta predlog. Dobro, hvala. Gospod komisar cela vrsta vprašanj za vas in tudi pripomp. Predlog je eh, res presenetljiv. Upam, da to ni nek trend, nek nov trend v Evropski uniji, namreč trend eh, renacionalizacije, eh, da stvari torej razgradimo, zato ker nam ne uspe najti evropske rešitve postavljeno je bilo vprašanje, kaj to pomeni za notrni trg, kaj to pomeni za trg kmetijskih proizvodov. Zdaj za obmejne regije ste o tem govorili, da bomo tukaj vendarle imeli ustrezne predpise. Je pa zdaj tu cela vrsta govornikov, ki je kritizirala EFSO. Sam bi po obisku v Parmi vendarle dejal, da moramo biti previdni glede tega, zaradi česar kritiziramo EFSO. In dokaj jasno je bilo rečeno, da je ta znanstveni panel 21 eh, izbranih znanstvenikov, katerih neodvisnost je bila preverjena in potrjena. To je torej napačen argument, da bi zdaj govorili, ja ne, niso neodvisni. Eh, Vprašanje je, ali EFSA sploh upravlja dovolj analiz, kar zadeva dolgoročne posledice za zdravje in, eh, kot je dejal Lojze Petrle, tudi kar zadeva uh, interakcijo med temi organizacijami, uh, <laughs> organizmi, oprostite, v okolju. Uh, tu je torej bilo nekaj kritičnih opask z vseh strani, na katere velja odgovoriti. Ne moramo pa kar tako poprej govoriti, da EFSA ni neodvisna. Rezultati niso odvisni od neodvisnosti ali neodvisnosti, ampak je, gre pač za to, da so pač nekateri takšnega, nekateri pa drugačnega mnenja. Gospa Zomar po eni strani pravi, eh, da je potrebno izboljšati ugled EFSE in da države članice napadajo Eh, EFSA, takrat, kadar jim izidi študi EFSA niso všeč. In tukaj mislim, da bi vendarle morali nekoliko bolj diferencirano gledati tudi na kritiko EFSA. Izvolite, gospod komisar, še enkrat priložnost, da odgovorite. Well, Hvala, ker ste mi dali besedo. Svet, rad bi izrazil zahvalo za vse te komentarje. Vse sem poslušal analiziral in upam, da bom lahko tudi o teh, vprašanj, eh, raz, eh, na teh vprašanjah razpravljal. Kar se tiče, da se komisija umije glav, eh, roke v zvezi z odgovornostjo, moram povedati, da odgovo, odgovornost je dejansko odgovornost držav članic, države članice in svet niso nikoli eh, sprejele noben, nobene odločitve v zvezi z GSO in tudi niso nobene zavrnile. Vedno so prišli z neodločitvijo in so to prepustili eh, države komisiji. To ne gre v vprašanje, ali se komisija omila roke, vendar mislim, da je potrebno postaviti odgovornost tam, kjer je. Tu moramo biti eh, modri eh, in vedeti, kakšna je realnost v nekaterih državah članicah. Ne more biti nekaj splošnega, recimo država, ki jo najbolj, najbolje poznam, to je mm, majhna država, kaj, kaj lahko naredimo tu v zvezi z GSEO-ji? To je samo en primer. Potem imamo drugo državo, recimo, ki, ki usmerja svojo, svoje kmetijstvo prot, k biološkemu kmetovanju in to je ekstenzivno. In ne bi smeli, biti, ne, ne bi smeli upoštevati usiliti neke uh, zahteve v zvezi z eh, pridelovanja GSOA. To je recimo samo, to so samo primeri, to so realnosti, z, pred katerimi se nahajamo in kar tu povemo je, bodimo modri. Eh, bodimo modri in glede na to situacijo. Ne gre za renacionalizacijo uh, tržišča. Gre za to, da damo pristojnost državam članicam, da lahko odločijo, kaj je najbolje za njihovo ozemljo. To je kot eh, gradnja eh, stavbe. Če bom recimo hotel uh, zgraditi komercialni center, potem uh, lahko zgradim karkoli že kaj, in potem mi bodo rekli ostale države članice, ne, ne smete tega zgraditi. To je,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 komisija bo mm, še vedno odločala v vseh avtorizacijah v zvezi z GSO. Ne bo nobenih uh, v, na, glede trgovanja. To bo, ne bomo zaprli tega. To bo, prost, bo prosto trgovanje. Tista država, ki prideluje GSO, bo lahko to prodajala v katerikoli drugih državah članicah. Se strinjam z vami in tudi z gospod Grostet, ko ste rekli, da ne moremo, imeti, eh, ne moremo razviti Evrope, eh, če jo imamo v, v nekem vrsti mehurja. In to sem povedal ta zadnja meseca, da, in to sem povedal tudi v tem odboru, da nismo nisem, ne bom odgovoren, da, da vržemo Evropo nazaj, kajti to bi bilo proti vsem interesom evropskih državljanom. Torej moramo prispevati oziroma moramo spodbujati inovacije, moramo pa se zavedati tvegan tega, kar počnemo in moramo tudi ojačati proces ocenjevanja presoje. In to še kar naprej govorim v svojih eh, prispevkih, da moramo biti odgovorni, da moramo imeti o, o, odgovorne inovacije in da nam povedo, kakšne so to koristi, ki bodo eh, jo eh, imeli prebivalci um, ali, to sam, ali so inovacije samo zato, da dobiš Nobelovo nagrado, ali samo zato, da to spraviš potem v maro, to ni inovacija. Inovacija za me je dejansko tista inovacija, ki bo korisna za ljudi nasplošno in tu je veliko možnosti in to, o čemer govorimo danes in to, kar smo slišali tudi strani ma, gospe Makels, da je velik, velik potencial, vendar moramo videti, kakšne so tveganja. Jih, eh, jaz nisem proti ali za GSO, nisem ideološko usmerjen na nobeno stran, vendar verjamem in imam odgovornost, da vidim dolgoročno. Eh, In da vidim dolgoročne vplive naših odločitev, ki jih sprejemamo danes. E, kar se tiče pravnega, pravne nesigurnosti, kaj počnemo zdaj in to tudi ustrajam na tem, na, soodlo, na procesu soodločanja. To je, da postavimo ustrezno eh, pravno osnovo, pravni temelj tega, kar počnemo torej bo tudi uh, legalna uh, osnova oziroma pravna osnova za zavrnitev nekaterih držav članic. Bodo tu seveda uh, države, ki bodo izzivi za te zadeve, za te teme. Menim, da to delamo prav in da tudi svetovanje, pravno svetovanje komisije, mislim, da delamo pravilno. Potem je bilo vprašanje, zakaj ne dovolimo, osnove, eh, ne dovolimo v zvezi, oziroma zakaj ne upoštevamo tveganje s, s, zdravja in okolja. To je, bilo že, to je že EFSA ocenila. Ta proces je, stav, je nastal pod, po avtorizaciji. Torej ne moremo sedaj iti nazaj, da bomo v nasprotju z EFSO. Ampak vendar razlagam, damo več raz, razlogov, zakaj ne, naj to ne sprejemajo ali jih sprejmejo. In seveda lahko uh, izberejo na podlagi teh tveganj. Lahko gre tudi skozi to klauzulo, uh, varnostno klauzulo. Proces je, da popregledamo varnostno klauzulo, gremo k EFSI, da nas svetuje. Uh, ali je dejansko tu nevarnost za eh, javno zdravje in za okolje in, in, če, in če EFSA ponovno povedi ne, potem, če reče ni razlogov, eh, eh, zdravstvenih ali okoljskih razlogov za varnostno klauzulo, potem jo lahko uh, umahnemo ali gremo, proti, ali gremo na sodišče. Ne moremo uh, izbrisati nobenih pravic držav članic. Uh da bi eh, seveda postavila pod vprašanje eh, mm, to tveganje zdravja in podobno, takšno kot imajo zdaj. Oni enostavno lahko rečejo ne. In to je dejstvo, to je tisto, kar v bistvu počine, počnemo. Jaz sem tudi proti temu, da bi, da bi bral. Uh, uh, teme in eh, dokumente, eh, ki jih bomo brali jutri. To je na... Gospa Somers je postavila zelo zanimivo vprašanje in bi ta, to rad tudi omenil. Torej, eh, neuspeh, da, da, da uh, ozavestimo uh, javnost o GSO-ju. Zopet govorim o GSO-jih. Torej, tu so različni, različna tveganja pri inovacijah. Ne gre samo za GSO-je, gre tudi za druge zadeve. In dejstvo je, da, veliko akterjev, da je bilo veliko akterjev odsotnih od, tega, od teh, tega, tega postopka informiranja potrošnikov mislim, to je, to je krivda mnogih, ne samo enega, seveda to je industrija, člani, mam, me, eh, člani parlamenta, mediji, države članice, mnogi so stopili nazaj in potem je nastal vakum. In potem, in potem so, se je slišal samo en glas v tem procesu. Jaz verjamem, da bi to morali popraviti, popraviti z dejstvi in ne s propagando za GSO-je, zato to me apsolutno ne zanima. Ampak da imamo uh, dejstva. Torej, rab, potrebujemo dejstva, potrebujemo znanstveniki, ki bi povedali o tem, potem tudi nevladne organizacije, ki govorijo o GSO-jih. Uh, in seveda mm, razpravljati eh, o tem skupaj. In kot pametni ljudje, kot pametna bitja, moramo tudi eh, priti do pametnih zaključkov. To je racionalna razprava, o tem je govorila tudi Makils, gospa Makils. In eh, se strinjam z njo. In, tako zapiram eh, to eh, razpravo, da bi seveda vsi imeli bolj odprte glave v zvezi s tem. Hvala lepa. Še enkrat hvala lepa, komisar Dali, za to, da ste danes prišli sem. Kar zadeva tega, da je vse prej v medijih, kot pa tukaj, to je pač zakonitost informacijske družbe. Torej, pred koncem leta se vidimo še enkrat ko bo govora o novih eh, postopkih in o preverjanjih. Tako da takrat se bomo srečali še enkrat in eh, spregovorili o izboljšavah teh postopkov in analizah GSO-jo. Še enkrat hvala lepa, s tem je zasedanje zaključeno. Jutri ob eh, devetih imamo na vrsti glasovanje, tako da bodite pravočasni. Hvala lepa. So, thank you very much.